So, guten Morgen, liebe Kolleginnen. Dobro jutro, spoštovane kolegice in kolege. Začeli bomo s poročili. Na voljo imamo razno, razne stonščine in malteščine, vse druge jezike na voljo. Popovdne bo na voljo tudi hrvaščina. Danes popovdne žal zamenjamo prostor popovdne bomo v starem znanem prostoru, trenutno pa tam poteka konferenca, ki je niso mogli organizirati drugot. Prisrčno pozdravljam Klausa Larsena Jensena, novega člana, prisrčno dobo, dobrodošel. Nadomešča Dana Jorgensona, ki nas je zaprl zapustil sredi decembra, postal je minister na Danskem. Potem četrto sporočilo. Imamo spletno orodje, s katerim lahko razvijamo predloge za spremembe in na uh, to boste lahko uporabljali, lahko vam bodo pomagali asistenti, kolegi. Gre za podporno orodje, s katerim želimo izboljšati delovanje. Potem peto sporočilo. Glasovali smo o direktivi o medu. V Enviu in na plenarnem zasedanju naj bi glasovali marca imamo dve skupini, obiskovalni skupini, eno vodi gospa Sofija Kuni, eno pa kolega Florenc. Potem osma točka, delavnica, ki jo vodi tudi Alois Peterle, Peterle eh, bo potekala v torek od 14.30 do 14.45 v Cenič 5. Danes moramo nadomestiti podpredsednika. Ravno sem povedal, da nas je Dan Jorgensen zapustil. Zdaj pa moramo spet zapolniti to prosto mesto prosim vas za predloge. Linda. Predsedujoči, žal nam je, da smo izgubili Dana, bil je odličen član um, in podpredsednik, zdaj pa je danski minister. Veseli me, da se je Dan Larsen Jensen pridružil naši skupini in uh, zato bi ga imenovala za podpredsednika tega odbora ima že precej izkušen z evropskimi zadevami, bil je predsedujoči Evropskega odbora v Danskem parlamentu, tako da mislim, da bi bil odličen podpredsednik temu odboru za kratek čas, ki je še ostal parlamentu. Hvala lepa za vaš predlog. Zdaj pa sprašujem kandidata Klausa Larsa Jensena, ali je pripravljen prevzeti to funkcijo. Prevzemam. Tako, zdaj lahko čestitamo kolegu, potrjujemo njegovo izvolitev. Veseli me, da je naša zasedba zdaj spet popolna. Točka 4. sprejetje zapisnikov sej 14. novembra 2013. Če ni nobenih ugovorov, ga lahko sprejmemo. Zdaj pa srčno pozdravljam gospoda ministra. ich begrüße ganz herzlich den griechischen Gesundheits. Kar nekaj stvari, o katerih se moramo pogovoriti. Vidim kolega Berenda, ki je odgovoren za medicinske naprave, pa tudi kolega za diagnostične naprave in vitro. Vedno imamo tak postopek, da damo besedo za predstavitev, potem začnemo s koordinatorji posameznih skupin, to je prvi krok vprašanj. Za njimi pride do drugega kroga vprašanj, seveda se vsakiš na ta vprašanja tudi odgovarja. Gospod minister, izvolite, beseda je vaša. Afkarstvo para podli, ki je afkarstvo luštuš. Uh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 evropskih državljanov in državljank. To je peto predsedovanje Grčije, odkar smo se pridružili Evropske unije leta 1991. V političnem okolju, v katerem živimo, je veliko izzivov, tako za Grčijo, kot tudi za Evropsko unijo. V zadnjem času državljani pozivajo k spremembam. Bilo je veliko varčevalne politike, še posebej v državah, ki jih je kriza najbolj prizadela, v moji državi na primer. In takšnega izziva poprej v zgodovini še nismo videli. Ta kriza se sedaj bliža koncu. Grčija se počasi izvija iz recesije in usmerja krasti a naša naloga še ni končana. Stopnja brezposelnosti je še vedno izjemno visoka. To velja zlasti za mlade v moji državi. Čez štiri mesece bodo potekale evropske volitve. In to dejstvo je povezano z delovanjem našega predsedstva. Radi bi državljanom in državljankam pokazali, kakšne naloge nas čaka v Evropski uniji. Radi bi jim pokazali, da se lahko rešimo krize, da se lahko borimo zoper evroskepticizem. Želimo rešiti težave državljanov in državljank. Prvič, radi bi okrepili rast in zaposlovanje, ustvarili nova delovna mesta. Drugič, radi bi poglobili ekonomsko in monetarno unijo, še naprej spodbujali enotno valuto in povečali zaupanje v evropsko gospodarstvo. Tretjič, radi bi integrirano politiko za eh, imigracijo. Četrtič, dobro pomorsko politiko, ki želimo dati novega zagona. Dovolite mi, da se sedaj lotim prednostnih nalog na področju zdravja. Dobro zdravje je bistvenega pomena za uh, rast za blaginjo. In v tej smeri bomo poskušali dokončati različne zakonodajne predloge. Želimo okrepiti sodelovanje med državami članicami, tako da bodo naši zdravstveni sistemi boljši, zato da bo tudi zdravje naših državljanov in državljank boljše. Veseli me, da so komisija svet in Evropski parlament dosegli dogovor o zelo pomembnem zakonodajnem predlogu na temo tobačnih proizvodov. To besedilo bo romalo na plenarno zasedanje. Gre za podoben postopek kot eh, v primeru kliničnih preizkusov, ki so zelo pomembni za raziskave. Imamo tudi besedilo o in vitro testiranju tehnoloških izdelkov. Tukaj so še vprašanje varnosti pacijentov. Ponovno moramo povrniti zaupanje v institucije na strani uporabnikov. In to je zelo pomembno, če želimo zagotoviti nemoteno gibanje pacijentov v evropskem prostoru izboljšati moramo evropsko konkurenčnost v svetu, zagotoviti moramo nova delovna mesta, pri tem pa zmanjšati stroške. Nadaljevali bomo z delom, ki so ga opravila prejšnja predsedstva. Upamo, da bomo naredili veliko napredka, da bomo dosegli nove dogovore. Naš delovni program za naslednjih šest mesecev je izjemno intenziven. Prvič smo, še, smo se že srečali in dosegli nekaj pozitivnih rezultatov. Kar se tiče farmacevskih izdelkov za gripo, smo že pripravili zakonodajni predlog, upamo, da bo lahko ta začel veljati junija. Prosili smo za organizacijo trialoga z Evropskim parlamentom. Upamo, da bodo zadeve potekale nemoteno. Upamo, da bo prvi trialog uspešen. Na koncu pa še vprašanje preglednosti. Radi bi namreč zagotovili transparentnost cen in eh, transparentnost pri povrnitvi stroško za naprimer nakup farmacijskih izdelkov. Radi bi poglobili tudi raziskave na področju zdravja. Gospodarsko krizo moramo obravnavati v luči zdravstvenega sektorja. Vemo, da vpliva na naše zdravstvene sisteme in ena od naših osrednjih prednostnih nalog je ravno ta. Zagotoviti želimo učinkovito delovanje zdravstvenih sistemov, ki morajo biti trajnostno. V naši državi smo imeli zaradi razlogov, ki jih vsi poznamo, v zadnjih letih velike težave. O tem moramo eh, govoriti tako na nacionalni, kot tudi na evropski ravni. O tem bomo govorili eh, v Atenah aprila na neformalnem zasedanju sveta ministrov. Želimo ugotoviti, kako so se zdravstveni sistemi odzvali na krizo, kakšni so njihovi proračuni, kakšne reforme so bile sprejete in kakšni eh, so učinki na zdravje, kakšna je kakovost storitev in kako odzivni so ti sistemi na potrebe državljanov in državljank. V Grčiji imamo zelo ambiciozen program reform. Zaenkrat že beležimo nekatere pozitivne rezultate, naprimer kar se tiče elektronske dokumentacije, eh, zmanjševanja potrošnje v zdravstvenem sektorju in podobno. Na koncu bi rad pohvalil še delovno skupino v Grčiji za ta sektor, ki je dobro upravila svoje delo. Zahvaljujem se jim. Govorimo o reformi zdravstvenega sistema za tiste eh, na, najranljivejše člane družbe. V petek bomo v nacionalnem parlamentu govorili o zakonu, ki je nastal v okviru Svetovne organizacije za zdravje. Podobno se dogaja tudi v drugih državah članicah. Tudi tam obstajajo pozitivni rezultati. Radi bi ocenili te prakse in na to izmenjali najboljše prakse. Po našem mnenju lahko ustvarimo idealen svežen ukrepov, s katerim bomo lahko rešili krizo in ustvarili rast. Pripravili bomo tudi sklepe sveta na to temo. Vprašanje priseljevanja je prav tako naša prednostna naloga in priseljevanje želimo obravnavati v luči eh, zdravja. Obrati moramo celosten pristop. To velja za nekatere države, ki eh, so na mejah Evropske unije, ampak vseeno vpliva na vse države, saj meja za pacijente ni. Pokazati moramo to bršno melo solidarnosti in proporcionalno razdeliti, porazdeliti breme. Radi bi izmenjavo mnen o imigraciji na področju zdravja in o sodelovanju javnih služb na tem področju radi bi pokazali tudi, kakšni so pozitivni vidiki sodelovanja na tem področju. Tretjič, zmanjševanje eh, stroškov, vrčevanje, pa eh, tudi vprašanje različnih diet. Radi bi spodbujali pozitivne življenjske izbire v celotnem življenjskem ciklu od otroštva do eh, visoke starosti v kontekstu boja proti nekaterim boleznim. Februarja se bomo o tem pogovarjali in na to pripravili sklepe sveta. Četrtič, e-zdravje. Še posebej se bomo posvetili inovacijam. Radi bi izboljšali učinkovitost zdravstvenih sistemov. Pripravili bomo poročilo o e-zdravju za 2014. Obravnavali bomo tudi digitalno agendo in pripravili specifične zdravstvene rešitve, ki bodo v veliki meri prispevale k reformam zdravstvenih sistemov, s tem pa posredno pomagali pri rasti in zagotavljanju zaposlovanja. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospod minister. Vidimo, da bo veliko dela v naslednjih tednih oziroma mesecih. Smo v taki fazi, da zasež, zasedamo še do velike noči, kar nekaj trialogov, vse skupaj bo verjetno naporno, ampak kljub temu bomo nadaljevali s stvarmi, ki smo jih začeli. Na vsem tem bomo delali in mislim, da so tudi kolegi pripravljali na to. Peter Lize bo prvi, potem pa gospod Berendt hvala lepa. Gospod minister, za vaše izjave, za delo, ki ga opravljate. Imela sva že priložnost, da sva se kratko pogovorila. Mislim, da bo predsedovanje zelo dinamično. Dveh stvari bi se dotaknil. Rekli ste, da je kriza že precej uh, pod nadzorom. Uh, Zdaj imate v Grčiji strukturni odbor za proračun. Vsekakor eh, gre za situacijo, ki bi se vsi želeli. Eh, nikakor eh, ne bi bilo dobro, če bi Grčija izstopila iz evrske cone, tako da smo vam zelo hvaležni, da vlagate taka prizadevanja. Uh, Eh, poleg tega pa bi poudaril tudi pomembnost solidarnosti drugih eh, držav članic. Govorimo o zdravstvenem sektorju. Pred enim letom smo eh, dobili informacije, da v Grči uporabljate malo generičnih zdravil, da se uporabljajo um, draga originalna zdravila, tako da me zanima, kakšno je stanje na tem področju. Potem pa še ena cena, eh, še eno področje in sicer eh, diagnostika in vitro in pa medicinski pripomočki. Kot smo rekli, sledi eh, trialog. Upam, da ga bomo uspeli zaključiti pred koncem mandata. Če pa nam to ne bo uspelo, upam, da bomo čim več stvari lahko spravili pod streho. Govorimo o posebnih priglašenih organih in upam, da bo svet to lahko uh, sprejel. Govorili smo tudi o temi soglasja na, zagotovljenih, eh, na podlagi zagotovljenih informacij uh, za A teste, In eh, to je znak, da Evropski parlament skrbi za to, da smo dobro obveščeni, kajti če te stvari niso dobro urejene, potem to ljudem bolj škodi kot ne. Naslednji je gospod Bernd. Hvala lepa. Oziroma gospa Bernd. You... Hvala. Sledila sem reformam v vaši državi, še posebej na področju zdravja. To je zelo težavno področje. In eh, gospod Lize je spregovoril o tem, vsi vemo, kako so Grki in Grkinje trpeli v zadnjih letih. Zdravstveni sektor je vedno tisti sektor, ki se najbolj dotakne ranljivih skupin ljudi, ki so bodi si oboleli, bodi si v kakšnih drugačnih težavah. Vedno so te skupine še šipkejše, še bolj prizadete kot druge. Zaradi problematičnega zdravstvena sektorja. Vemo, kaj ste naredili, vemo, kaj ste dosegli in to v veliki meri zaradi vašega dela, zaradi dela vaše vlade. Ampak na cilju zaenkrat še niste. Dejali ste, da je dobro zdravje predpogoj za delujočo družbo in mislim, da bi morali vsi upoštevati to v vseh državah članicah. V vsaki spremembi pogodbe omenjamo ravno to, da bi morali imeti ne enake, ampak vsaj primerljive pogoje za podporo eh, ljudem, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo in zdravstveno poskrbo. Morda bi bilo dobro, da bi vse tiste države, ki so eh, posojale denar Grčiji, eh, pozabile na eh, ta posojila. Upam, da bo vaša vlada bolj uspešna, da, da bo prevzela odgovornost, ki jo ima. Sedaj pa bi rada spregovorila o medicinskih pripomočkih. Časa ni več veliko za odločitev. Vem, da nekatere države niso bile tako navdušene nad napredkom na tem področju. Zanimivo je, da so nekatere države zelo pripravljene za delo na področju farmakovigilance, ne pa drugot zanimivo je, koliko denarja Roma v države eh, na tem področju. Morda to ni politično korekten komentar, ampak vseeno se boje resnico. Ta nepripravljenost za obravnavo medicinskih pripomočkov v zadnjem letu eh, je obratno sorazmerna z interesom, ki ga imajo za farmakovigilanco. Očitno lahko delajo hitro, če želijo. Morda si pri nekaterih področjih tega ne želijo in mislim, da bi morali nehati eh, s prenosom denarja za farmakovigilanco, če države članice ne bodo napredovali hitro pri drugih področjih. Vemo, zakaj na tem, na tem področju tako pridno delajo, ampak tudi na drugih področjih je treba eh, nadaljevati z delom. Države članice so bile torej eh, zelo počasne, potrebujemo nekoga, ki nas malce potisne naprej. Litovsko predsedstvo je bilo zelo ambiciozno, ampak morda eh, preveč prijazno. Morda boste vi ambiciozni, ampak tudi malo manj prijazni, da boste povzdignili glas, če bo treba. Če želimo sedaj nadaljevati z delom, potem si moramo najprej zastaviti ustrezne cilje. Kaj bi radi končali? Če želimo ko končati s tem delom, moramo čimprej začeti s trialogi. Čeprav razumem, ste lahko pripravljeni februarja in to je najkasneje. Poglavje 2, poglavje 3, poglavje 4, eh, poglavje 5. To so področja, ki so pomembna in kjer moramo doseči dogovor. Gospod Lize je govoril o spremenju sistema eh, notificiranih organov. Predvčerajšnjim je sodišče ponovno ponovilo eh, sodbo eh, zoper notificiran, nemški notificirani organ v zvezi eh, s prstnimi usadki. jasno je, da trenutni sistem notificiranih organov ne deluje, kaj več rabite kot dokaz. Državam članicam bi to moralo biti popolnoma jasno. Gospod minister, zanima me naslednje. Če dosežemo dogovor o trialogu in če aprila glasujemo na plenarnem zasedanju in to je naša zadnja možnost, kakšna zagotovila imamo za to, da bo preostali del te zakonodaje, ki ga še nismo obravnavali, dejansko sprejet, da ne bo izginil, da se bomo o tem pogajali tako, kot se je parlament odločil tekom prvega glasovanja. Vem, da je to eh, težko za vas, ampak vseeno bi lahko podali izjavo sveta. Želimo si poštenega posrednika. To je vse in to je po mojem mnenju minimum, za katerega si moramo prizadevati. Moramo pa postopati hitro. Hvala lepa. Lepo ste povedali. Kolegica je vedno taka prijetna. Zdaj pa Rebeka Taler. Hvala, gospod predsednik. Zloraba alkohola in alkoholizem. Eh, sta povezana približno 60 eh, boleznimi, med drugim eh, rak, diabetes, bolezne, bolezni jetri. 1,3 odstotka žensk in 1,4,2 odstotka moških je odvisnih od alkohola. Potrebujemo več ukrepov za to, da zmanjšamo težave na tem področju. Evropska komisija trenutno pripravlja akcijski načrt, ki bo finaliziran tekom vašega predsedovanja? Kako želi predsedstvo prispevati k eh, oblikovanju tega načrta? Kako boste zagotovili zavezo na strani sveta? Eh, je seveda to pristojnost držav članic in države članice so tiste, ki morajo ukrepati. Naslednji bo Nikos Krizogelos, predstavnik zelenih. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Εύχομαι να πετύχει. Να λείψα χάλα, господ Μινίστερ. Ρεσνίσουν ούπαν да бъдете успешни на področju здравия. Клюб тему да се наша държава соча с великими тежавами. Обенем обравнавамо тако европске задеве, па национални задеве. Три милиона люди нима заварвания – v državi. Ena tretjina ljudi nima zdravstvenega zavarovanja, nimajo dostopa do zdravstvenega sistema. To pomeni, da vsaj en milijon ljudi nima nobenega dostopa do nobene zdravstvene storitve. Že nekaj let ne morejo plačevati zdravstvenih eh, prispevkov. Zaprli so pet bolnišnic pred kratkim številne bolnišnice se soočajo s pomankanjem zdravnikov. Težavne so tudi reforme zdravstvenega sistema. V tem kontekstu mora grško predsedstvo rešiti težave v naši državi. Imajo pa tudi eh, odgovornost za ukrepe na evropski ravni. V skupini zelenih smo odboru MV predložili predlog o oceni učinka krize na zdravstveni sistem. Radi bi ocenili tudi učinkovitost reform. To se ne nanaša zgolj na Grčijo, Španijo in Portugalsko. Tudi druge države so se soočale v preteklosti s krizo, naprimer Nemčija in Finska. Oceniti moramo učinkovitost reform, eh, upoštevati tudi eh, sodelovanje civilne družbe. Ne vem, če ste načrtovali kakšno posvetovanje s civilno družbo v evropskem prostoru. Evropskem parlamentu smo pripravili več eh, javnih predstavitev eh, z zdravniki brez meja, ki so govorili o zelo čustvenih zadevah. Še nekaj je pomembno. Učinek na ranljive socialne skupine, ne zgolj v državah, ki trpijo zaradi krize, ampak tudi naprimer v Franciji in Belgiji. Mislim, da bi bilo dobro, da bi poznali in to jasno poznali situacijo posod v Evropski uniji. Še nekaj je pomembno za naš odbor. Učinki podnebnih sprememb na zdravje. V naši državi imamo primere, naprimer eh, Nilska vročica, bolezni, ki so tipične za Eh, južnejša področja, sedaj pa jih najdemo tudi pri nas. Mislim, da bi predsedstvo moralo pripraviti tudi kakšen predlog na temo podnebnih sprememb in zdravja. Tretjič, priseljevanje, imigracije. Res je, potrebujemo solidarnost pri prisel, eh, imigracijski politiki, ampak obstaja veliko mitov, ki jih uporablja ponavadi. Eh, ekstremna desnica. Ti pravijo, da priseljenci trpijo zaradi nekaterih obolenj in bolezni. Sam sem opravil raziskave in to ni res, to je zgolj urbani mit. S tem eh, populisti na desnici, na ekstremni desnici zgolj zbirajo politične točke. Po drugi strani pa so imigranti izključeni iz naših zdravstvenih sistemov. Morda bi morali uporabiti evropska sredstva za to, da bi izboljšali situacijo. V Grčiji smo pred kratkim začeli uporabljati evropska sredstva. Zagotoviti je treba sodelovanje med bolnišnicami, ugotoviti, kako bi lahko podprli te imigrante. Hvala lepa, Jana Kudakis, EKR. Uh, Hvala, gospod predsednik. Čestitam grškemu predsedstvu veselim se uspešnega predsedovanja. Vem, da ste zelo pripravljeni na to, da vodite to delo v naslednjih šestih mesecih. Kolegi so govorili o tem, da so Grki trpeli. Grki niso trpeli, Grki še vedno trpijo. Še vedno trpijo gospodarstvo se morda izboljšuje na papirju, ampak ljudje še vedno trpijo, prodajajo svoje pohištvo, prodajajo vse, kar lahko za to, da bi preživeli. Ne smemo uh, si zatiskati eh, oči. Vlada trdo dela, ampak ljudje še vedno trpijo. V uh, Londonu imamo precej uh, zdravnikov, grkov, ki prihajajo iz Grčije, očitno. Ob, gre za um, preseljevanje tega dela prebivalstva. Zanima me, kako boste uporabili vaše izkušnje tekom predsedovanja. Številne države se soočajo z gospodarskimi težavami. Kakšne so vaše reforme, kako se soočate z varčevalnimi ukrepi? Še eno vprašanje imam omenili ste priseljevanje v luči zdravja. Vem, da v Grčiji meje niso, ve, eh, niso vedno tako varne, veliko je nezakonite imigracije. Kako se lotevate tega vprašanja, kako to vpliva na zdravje v regiji? V eh, Združenem kraljestvu imamo več tuberkuloze, ki jo zaznavamo pri tistih ljudeh, ki se priseljujejo v državo, kljub temu, da smo mi to bolezen praktično eh, izkoreninili. Kaj počnete torej na tem področju, kakšne so reforme, eh, kaj nameravate storiti za to, da izboljšate situacijo? Ja, Hvala lepa. Naslednji bo gospod Georgij Stuser. Hvala, gospod minister. politike, ki ste jih opisili, delujejo zoper državljane. In to velja za vse vlade v vseh državah članicah. Pred kapitalistično gospodarsko krizo je veljalo enako. In to še vedno velja, ne glede na to, če so to kapitalistične države ali ne. Ne gre za to, če imamo memorandum o razumevali ali ne. Ne gre za to, če se je javni dolg povečal ali ne. Razlog je bil, oziroma naj bi bil, gospodarska rast. Šlo je za to, da uh, ste podpirali tiste največje poslovneže, zagotavljanje uh, monopole. Zdravstveni sistemi so uh, kokoški nese zlata jajca za te ljudi. Rad bi se dotaknil razmer v Grči. Ta politika je za grški proračun za leto 2014 zelo pomembna, ampak prišlo je do zmanjšanja sredstev eh, za zdravstveno ministrstvo, približno 19 odstotkov manj sredstev v primerjavi z letom 2013. Grški zdravstveni sistem zaradi tega trpi 30 odstotkov manj denarja, javne bolnišnice so izgubile 32 odstotkov javnih sredstev. 17 odstotkov eh, manj denarja imajo za farmacevtske izdelke. Če si pogledamo vse te reze eh, na področju pokojnin, zdravstvenih sistemov, zavarovanja, je končna številka 1,8 milijarde evrov. To so ogromni denarni zneski. In vse skupaj bo imelo ogromen učinek na zagotavljanje zdravstvenih storitev. Vse to škodi zdravju delavcev. je to slabo tudi za tiste, ki delajo v zdravstvenem sistemu. Še nekaj je pomembno. 1,5 milijona brezposelnih, ki jih sedaj ne krijemo več s pomočjo javnega zdravstvenega zavarovanja. Klinike in bolnišnice imajo premalo denarja, javni zdravstveni sistemi imajo premalo denarja in to ima hude posledice tudi za njihovo osebje. Pogosto stalno zaposlene zamenjujejo tisti z pogodbami za določen čas, začasno zaposleni. To škodi eh, sistemu delovnega časa, to škodi zaposlenim. V zadnjih treh letih je prišlo do povečanja porabe za farmacevtske izdelke eh, na posameznika. Za 27 odstotkov se je povečala poraba in s tem si manejo eh, roke predvsem farmacevtska podjetja na račun drugih. Na koncu bi rad izpostavil še naslednje. Ta politika velja tako za eh, neposredne zdravstvene storitve, kot tudi za preostali socialni sistem. vse državljane moramo pokriti zdravstvenim zavarovanjem. Sam nisem prišel zgolj zato, da bi govoril o resnih učinkih te zdravstvene politike na zdravje in na blaginjo naših državljanov. Še naprej bi rad povdarjal, da želimo neodvisni zdravstveni sistem, prosto dostopen zdravstveni sistem, ki, s katerim upravlja država. Zagotavljati moramo, da bo šlo za sistem, ki je usmerjen v preventivo, ne pa kurativo. Potrebujemo jasne ukrepe za to. Hvala lepa, kolega, za vaš prispevek v tem odboru. Na voljo imamo vso tehnično opremo, tako da se strezno razumemo. Končali smo z vprašanji prvega kroga, tako da dajem zdaj besedo gospodu ministru, da odgovori na vprašanja, potem bomo začeli pa z drugim krogom. Vprašanje, izvolite, gospod minister. Poskusil bom odgovoriti na vsa vprašanja. Najlepša hvala da ste si vzeli čas eh, za oblikovanje teh vprašanj. Torej, začel bom z odgovorom vprašanju gospoda Liseja. Ja, res je, torej kriza se še nadaljuje. Grčija je v zadnjih letih uspela storiti to, za kar nikoli nisem verjel, da bo mogoče in to je zahtevalo velike žrtve strani Grkov. Vsi grški državljani so v zadnjih 30 letih izgubili približno 30 odstotkov svojega dohodka. To se morda sliši abstraktno, ampak dejansko je to zelo težko. In do te spremembe v Grčiji ni prišlo brez zelo veliko žrtev Grkov in pa tudi veliko pomoči Evropske unije. Grčija je simbol te krize, je pa lahko tudi simbol uh, nove poti Evropske unije v prihodnosti. Nekaj besed o generičnih zdravilih. Grčija je začela na zelo nizko in eh, sprejeli smo vrsto ukrepov za reformo zdravstvenega sektorja in eh, dosegli smo izboljšanje eh, pri uporabi teh generičnih zdravil iz 14 na 22 odstotkov. Želeli bi zeči 60 odstotkov in sicer eh, s tem, da želimo tudi spodbujati zdravnike in pa lekarnarje, da predpisujejo ta zdravila. Začeli smo tudi s kampanjo za uporabo generičnih zdravil. Torej, da ne bo nesporazuma glede tega med prebivalstvom. To je način, kako lahko tudi omejimo eh, izdatke za zdravila med prebivalstvom. In to je tudi odgovor gospe. Bertot. Glede vprašanja grškega predsedovanja, želeli bi doseči sporazum in to čim prej ob upoštevanju eh, različnih mnen, ki jih imajo države članice glede te teme. Menimo pa, da skupni interes ni v tem, da bi to odlaša, s tem odlašali mislim, da z evropskim pristopom lahko gremo naprej v tej smeri. Glede DNK-ja, to, če sem prav razumev, je bilo eh, že predmet eh, razprave v svetu. To je zelo kompleksno vprašanje in ne morem vam dati takošnega odgovora. Gospa Alberg, vem, da ste eh, na tem področju zelo veliko delali in to tudi zelo cenimo. vem tudi, da eh, si vsi zelo prizadevate za to, da bi uh, ta dosje potisnili naprej. Grško predsedstvo je tudi naredilo še nekaj korakov v to smer in sicer smo imeli delovno skupino, tako, ki se bo sestala tako januarja kot februarja in ko bo delovna skupina končala z delom februarja, uh, bomo lahko natančno vedeli, pri čem smo. In vedeli bomo tudi, če so se stališča držav zbližala. Vsekakor bomo v stalnem stiku z vami. Popolnoma se strinjam s tem, da je eh, sistem, kakršen je sedaj, torej z vsemi temi klasteri in tako dalje, problematičen. Uh, moramo najti ustrezno ravnotežje med eh, nadziranim trgom, ki nam bo omogočil zagotoviti eh, preglednost in varnost eh, bolnikov na eni strani, po drugi strani pa ne smemo izgubiti tudi konkurenčne prednosti. Mislim, da smo vsi zelo pozitivni glede tega, zauzeli smo pozitivni pristop. seveda smo pripravljeni na tem tudi trdo delati. Če smem podati osebno mnenje, reforme v Grčiji so še vedno precej počasne, ampak ne bi se pa mogle zgoditi brez gospoda Rehenberga in pa te um, delovne skupine, ki je bila resnično eh, zelo upletena v to delo, torej gospod eh, je prišel sam v našo državo in se osebno zanimal za napredek. Gospa Taylor, razumem, da je preventiva tu ključ. In moramo obravnavati zdravje celotnega prebivalstva, zlasti mlade in zlasti v odnosu do alkohola oktobra eh, smo na nacionalni ravni vzpostavili eh, delovno skupino, ki se ukvarja z škodo, ki jo povzroča alkohol in poročilo pričakujemo letos. Nasplošno Grčija ni eh, država z najhujšim problemom na tem področju. Gospod Konsuelo. naj vam pojasnim svoje stališče glede imigracije. Verjamemo v evropsko solidarnost. Moramo spoštovati človekove pravice teh ljudi. Ne moremo pustiti teh ljudi nezaščitenih, ampak kar pravimo je naslednje. Grčija in druge države, ki iz geografskih razlogov eh, so prve, ki dobijo te eh, priseljence, morajo uživati tudi pomoč eh, Evropske unije. Ne moremo biti edini, ki nosimo to breme. To je vprašanje vseh evropejcev. Vsi evropejci se zavedajo, da je tem ljudem treba zagotoviti spoštovanje njihovih eh, človeških pravic in da jim je treba zagotoviti tudi zdravstvene storitve. Uh, Vsaka posamezna država, izlasti ne Grčija, v sedanji težki situaciji ne more sama nositi tega bremena, zato se sklicujemo na evropsko solidarnost. Glede bolnikov, glede bolezni. v Grčiji smo uh, imeli uh, preplah zaradi otroške paralize, ki ne bi prišla iz Sirije. Eh, to so tudi ljudje, ki so nosilci te bolezni, ki so begunci, ki lahko tudi prenesejo to bolezen v našo državo. To ne pomeni, da so vsi okuženi, ampak nekateri so in tudi s tem se je treba ustrezno soočiti v Evropski uniji, kajti širjenje bolezni bolezni, ki v, so bile v, Grčeni, v Grčiji in v Evropi nasplošno že izkoreninjene, se ponovno pojavljajo. In tudi to je vprašanje, s katerim bi se želelo grško predsedstvo spopasti. Naprimer, zdravstvena oskrba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 in nekateri lahko tudi manipulirajo s to informacijo. Vse študije, ki so bile opravljene na tem področju, to tudi potrjujejo. Torej vse študije kažejo na to, da je Grčija v evropskem povprečju. Grčija tudi ne zaostaja glede cepiv. Eh, kar pa se tiče zdravja in podnebnih sprememb, to je zelo zanimiva tematika. Zelo pomembno, zelo zanimivo vprašanje. Nismo imeli eh, toliko vplivov podnebnih sprememb v zadnjih letih. Imeli pa smo zelo, zelo vroča podje, poletja in temu tudi pozorno sledimo. Govorili ste o civilni družbi. Glede tega nismo še ničesar načrtovali, se mi pa zdi vaš predlog zanimiv in tudi nimam nič proti temu. Morda vam bom o tem pisal. Imamo pa težavo. In sicer 3 milijone Grkov nima dostopa do zdravstvenega zavarovanja. To ne drži. Nobena grška bolnišnica ne bo nikogar postavila na cesto, če potrebuje zdravstveno oskrbo, pa naj bo oseba grški državljan ali pa priseljenec težava eh, nastane pri kroničnih boleznih ali vsakdanjih boleznih. Eh, sedanje reforme imajo kot cilj, da se vzpostavi ta splošni zdrav, javni zdravstveni eh, sistem, ki ne bo več razlikoval med tistimi, ki imajo zdravstveno zavarovanje in med tistimi, ki ga nimamo, nimajo. glede vprašanja gospoda Jana Kovakisa. Grčija ima zelo veliko zdravnikov in eden, ena od težav našega sistema je, da imamo 75 tisoč zdravnikov, morali pa bi jih imeti 25 tisoč glede na obseg našega prebivalstva. E, torej, če želimo uporabiti vse te zdravnike v Grčiji, bi eh, morali imeti celotno prebivalstvo, ki bi eh, trpelo za boleznimi. Dejstvo, da grški zdravniki eh, najdejo dobre službe v Veliki Britaniji za Grčijo, ni tako velik problem. Zelo pogosto, kot evropski državljan, Eh, raje vidim, da na ta način lahko izmenjujemo delovno silo znotraj Evrope. To ni težava, smo v novem obdobju evropske mobilnosti. Kar pa se tiče reform v času krize, te so bile zelo težke. Rekli ste, da ljudje trpijo v v sedanjem času in ne samo v preteklosti, to drži, ampak Grčija je utrpela tako hudo krizo, da nihče ni pričakoval, da bomo eh, lahko čez noč to spremenili in ob tem ne utrpeli nobenih posledic in, eh, in žrtev. Eh, to je popolnoma jasno. Razumemo, da ljudje trpijo, ampak ne moremo pa delati čudežev prizadevamo vsi za to, da delamo kar se da in mislim, da smo na pravi poti. Razumem eh, velike ideološke razlike, ki obstajajo med nami, ampak bom vseeno poskusil. Zelo veliko ljudi se osredotoča na napačna področja in pri tem pozabljajo na eh, to, kar je dejansko pomembno. Evropa je še vedno eh, najboljši kraj na svetu, kjer lahko živimo, še vedno ima največjo raven demokracijo, demokracija je na, največjo raven, um, najvišji standard in najdaljše obdobje miru. Uh, če govorite o evropskih standardih eh, kot, eh, kot nekaj negativnega, potem eh, mislim, da potem pozabljate na dolgo zgodovino solidarnosti med narodi v Evropi. Ko je Grčija vlagala trikrat več v zdravje in tudi, če bi še vedno obseg naložb v zdravje bil tako eh, velik, bi eh, še vedno kritizirali to, kar smo dosegli. Sedaj smo skrčili obseg izdatkov, to je zahtevalo reforme. In če tega ne bi naredili, potem ne bi dosegli te učinkovitosti, ki jo imamo sedaj. Sedaj bolnišnice delajo z manj osebja, ampak veliko bolj učinkovito kot kadarkoli prej. In eh, v odgovor gospodu Hrisojelu, naš cilj eh, v zdravstvenem sektorju je, da se vsem eh, državljanom dostop do zdravja omogoči. Hvala lepa, gospod minister drugi krok. Prebral bom, kdo se je prijavil, tako da bomo imeli pregled, da ne bomo koga pozabili. Najprej kolega Petrle, potem kolegica Estrela, Komucakos, kolega Šluter, kolegica Hübner, Rebeka Taylor, še enkrat. In potem kolega Pokoš. Sem koga pozabil? Očitno ne. med seboj imamo tudi goste iz Polske, ki spremljajo kolega Hibnerja. Torej, začenjamo z drugim krogom. Kolega Peterle, izvolite. Gospod minister, najprej bi vam rad čestital oziroma vaši vladi k novim pozitivnim trendom, predvsem k rasti. Eh, kot eh, sopredsedujoči delovne skupine za zdravje, Eh, in posebne skupine poslancev ki se bori eh, že drugi mandat proti raku sem bil zelo vesel vaših besed o vprašanju učinkovitosti zdravstvenih sistemov in o reformnih ambicijah eh, grčije. zanima me troje kje vidite potrebo in možnosti za evropsko dodano vrednost pri skrbi za zdravje drugič kateri so ključni elementi grške strategije reformiranja zdravstva predvsem me zanima kaj boste storili za večjo učinkovitost kajti kriza eh, tam kjer je globoka še bolj odpira to vprašanje eh, in na koncu pa me zanima kaj bo v času predsedovanja storila grčija v prid borbe proti raku hvala lepa hvala lepa. Naslednja je kolegica Estrela, izvolite. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljeni, gospod minister, sem Portugalka in eh, zelo pozorno spremljam to, kar se dogaja v Grčiji in zato sem želela zlasti izraziti mojo solidarnost eh, Grkom, ki so tako trpeli po um, tem vrčevalnem programu, tako kot tudi Portugalci. Torej, želim vam veliko uspeha med vašim predsedovanjem. Gospod minister, rekli ste že, da je ena od prednostnih nalog da se eh, zdravstveni sistem reformira na način, da bo bolj učinkovit in bolj trajnosten v prid državljanu. Zanima me, katere konkretne ukrepe bo grško predsedstvo predstavilo za doseganje teh ciljev zlasti me to zanima, ker sem bila poročevalka Evropskega parlamenta o solidarnosti eh, v zdravju in sicer zmanjševanje neenakosti pri dostopu do zdrave v Evropski uniji je bil naslov poročila. Uh, Torej, ne glede na to, kar ste rekli, se pravi, da v Grčiji imajo vsi državljani in državljanke dostop do zdravstvene oskrbe in tako dalje. Dejstvo je, da je kriza prizadela zdravstveni sistem tako v Grčiji kot v, na Portugalskem in sicer na način, da izključuje vedno več državljanov, eh, kajti iz gospodarskih eh, razlogov rekli ste, da so dohodki zmanjšani za do 30 odstotkov, ti ljudje ne morejo imeti dostopa do eh, zdravil, tako kot bi bilo to morda potrebno. Glede na leto 2011 kaže, da eh, 2 do 3, oziroma 3 do 4 odstotke eh, evropskih državljanov nima dostopa do zdravstvene oskrbe, naj si bo zaradi razdalje ali pa zaradi dolge čakalne dobe. In zato je ob vseh teh gospodarskih težavah eh, to prizadelo eh, tako zdravje kot tudi eh, splošne življenjske standarde in pogoje. Torej, konkretno vprašanje, kako bo grško predsedstvo delalo v smeri zmanjševanja neenakosti na področju zdravja v Evropski uniji. Hvala lepa. Naslednji je kolega Komucerkos. Hvala lepa, predsedujoči, in upam, da bom eh, imel toliko časa kot kolegi iz Guje za moj prispevek. Torej, hvala še enkrat za vaš govor in eh, dobrodošli v odboru za okolje. Imamo zelo veliko izkušenj na področju, o katerem razpravljajo, se pravi javno zdravje. Želim vam zelo veliko sreče pri predsedovanju. To bo težko predsedovanje. Po eni strani zato, ker so pada s mm, trenutkom, eh, ko eh, se Evropa in Grčija eh, izhajata iz te krize, ampak istočasno pa imate tudi zelo veliko število zakonodajnih besedil, ki jih morate pripraviti v zelo kratkem času, treh ali štirih mesecev. To pomeni, da boste imeli zelo veliko dela. Ne bom govoril o stvarih, ki so jih omenili že kolegi, se pravi, ki se nanašajo na vaš delovni program ampak eh, v luči evropskih volitev in zelo delikatnih političnih trenutkov, eh, v katerih je Grčija poklicana, da predseduje, eh, bi se želel vrniti za trenutek na eno od prednostih nalog predsedstva, ki ste jo omenili in tu gre za dve ključni vprašanji, javno zdravje in pa priseljevanje. To sta ključni vprašanji za Evropsko unijo in vsi čestitamo grškemu predsedstvu, da je vključilo eh, to vprašanje med prednostne naloge, kajti to je zelo pomembno eh, za naše državljane in to je politično zelo občutljiv trenutek. Torej, priseljevanje pomeni pritisk na že zelo omajane eh, sisteme javnega zdravja v nekaterih državah eh, Evropske unije. Rešitev ni v tem, da se eh, te ranljive ljudi izključuje iz naših zdravstvenih sistemov. To bi bilo zelo daleč od našega evropskega duha. Ampak rešitev pa tudi ne more biti, eh, da eh, stojimo križe, križem rok. Ne moremo ohraniti tega statusa quo. Treba je najti eh, evropsko rešitev, ki temelji na solidarnosti kot predsedstvo ste načeli to razpravo in to je zelo dobro, ampak zanima me, ali eh, pričakujete eh, kakšno politično besedilo, sporazum, okvir, kako se bomo na evropski ravni eh, spopadli s tem težkim vprašanjem. Mislim, da ne, ne moremo pričakovati zakonodajnega besedila, kajti nič še ni bilo narejenega na tem. Ampak eh, ali pričakujete karkoli eh, več kot samo razprave? Ali pričakujete, da boste imeli na koncu vašega predsedovanja neko okvirno besedilo? ki bo omogočilo, da bomo pripravili v naslednjem mandatu nek zakonodajni predlog. Hvala lepa. Naslednji je kolega Karl Šljuter. Hvala lepa, gospod minister. No, bom nadaljeval. Dobro bom bom govoril uh, eh, angliško. Torej, če imate veliko uh, doktorjev, imate morda tudi uh, uh, veliko. Uh, Babic, morda jih lahko pošljete na švedsko, kaj ti nam jih manjka. Mm, dobro, še nekaj besed v zvezi z tobakom. To je vprašanje, s katerim lahko prihranite zelo veliko eh, denarja tudi in Želel bi ohraniti tudi vprašanje eh, kemičnih eh, snovi. To mislim, da je eno izmed vprašanj, ki je najbolj zanemarjeno tu. Imamo sicer nekaj rezolucij, ampak zanima me, če imate namen podati kakšno pobudo na to temo v času vašega predsedovanja. Mislim, da je bilo zelo dobro malce pritisniti na komisijo. Pomembno je pri tem vezi tudi to, da preteče zelo veliko časa med tem, ko je oseba izpostavljena tem snovem in uh, učinku, ki se pokaže. Glede alkoholizma in strategij za boju proti alkoholizmu, uh, tu je kar nekaj uh, odprtih vprašanj, naprimer glede označevanja. Mislim tudi, da je zelo veliko nerazumevanja, naprimer povezava med zlorabo alkohola in rakom ni dobro poznana pomembna eh, tudi eh, povezava med eh, vsebnostjo sladkorja v alkoholu in posledicami. Ni poznano, zanima me, kakšno je vaše mnenje o označevanju alkoholnih proizvodov. Bom kratek. Govorili smo o strošku zdravil, to ste sami omenili. Seveda imamo možnost obveznega licenciranja ali je bilo to predmet razprave v Grčiji, pa tudi kot inovacijski model, namesto da bi imeli eh, patente, ki so zelo dragi in ki uh, onemogočajo dostop do zdravil, ki že obstajajo, ampak si jih države preprosto ne morejo privoščiti. Ali ste uh, imeli um, namen razpravljati o uh, skladih, eh, ki bi omogočali eh, eh, dostop do teh patentov. Zapravi, kaj je v trenutku, ko je nekaj izumljeno, ko je nekaj že na, na trgu, ko so pripravljeni te, pripravljena ta generična zdravila, so lahko takoj nemudoma dostopna. Hvala lepa, Jolanta Hibner, naslednja. Ministra, bardzo, bardzo srdečno. Hvala lepa. Eh, rada bi eh, pozdravila ministra eh, in povedala, da je to, kar ste povedali glede solidarnosti, resnično zelo pomembno. Mi smo generacija, ki ni poznala zemlje, vojne in to pozabljamo, prehitro pozabljamo. Rada bi se vrnila na nekaj, kar ste povedali, gospod minister, in sicer uh, ste se dotaknili določenih vprašanj, ampak niste jih pa razvili. In sicer gre za staranje prebivalstva v Evropi. Vemo, da je to uh, problem. Evropsko prebivalstvo vse stara in uh, na nek način se je treba pripraviti na to, da uh, osebe, ki bodo imele vedno daljšo življensko dobo, lahko tudi uživale zdravstveno oskrbo in pomoč v tem obdobju eh, visoke starosti, kjer pa so te osebe lahko še dovolj zdrave. Prav tako ste omenili tudi vprašanja uravnoteženih eh, zdravstvenih programov. Eh, in eh, tudi omenili ste, da imate namen pregledati vse te programe. Ali nameravate pripraviti tudi evropski program, ki bo eh, lahko uresničen v vseh državah članicah in ki bo lahko eh, izhodišče Seveda pa je ob tem treba upoštevati vse nacionalne eh, specifike, naprimer države, ki imajo več sredstev, bodo lahko bolj je razvile te programe, druge pa se bodo zadovoljile z okrnjeno verzijo. Ampak eh, zamisel je v tem, da ne bi imeli uh, francoskega, polskega, švedskega programa, ampak en evropski program. Hvala lepa, pa še enkrat Rebeka Taylor. Thank you, Chair. Hvala predsedojoči. E, to vprašanje e, v imenu kolega Krisa Davisa, ki e, žal ni mogel priti. Eh, in sicer bi želela spregovoriti o kakovosti zraka in eh, o povezavi med eh, slabo kakovostjo zraka in pa raznimi srčno, srčnimi bolezni in pa žilni, boleznimi ožilja. Torej danes zjutraj sem prisostovala predstavitvi študije, ki to povezavo močno potrjuje kar ta študija pravi, je naslednje. Sedanje, po sedanjih eh, pravilih, po sedanjih eh, mejah, eh, še vedno zrak, ki ustreza sedanjim pravilom, povzroča škodo. Zato me zanima, če imate namen o tem mm, spregovoriti. Hvala lepa. Na koncu pa še kolega Alajos Pogroš. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani minister, naj se pridružim tistim, ki so že izrazili svojo solidarnost s grškim prebivalstvom za ogromno trpljenje, ki tam še vedno poteka. Strinjam se s kolegi glede tega. Hkrati, gospod in gospodje, pa je tudi pomembno, da vemo, zakaj Grki trpijo. Ljudje včasih pomešajo bolezen z zdravilom in pa terapijo. Ni medicina oziroma zdravilo tisto, ki povzroča trpljenje, temveč je bolezen tista, ki je odgovorna. Ko je šlo za svežen, kjer je sodelovala tudi trojka Evropske unije, bi Grčija lahko bankrotirala, lahko bi zgodila 50 odstotkov svojega GDP-ja na mesto 25 odstotkov. V odboru, kjer je ogromno zdravnikov, moramo ceniti to razlikovanje med medicino in pa originalnim problemom. Vedeti moramo točno, kje smo. Tri vprašanja imam. Eno se nanaša na sodelovanje s Turčijo. Grčija je tako blizu Turčiji. Zato nima nobene druge izbire, mora sodelovati glede mnogih vprašanj, med njimi tudi uh, v zvezi z javnim zdravjem in pa priseljevanjem. Gospod minister, Grčija zdaj predseduje, ali nam lahko razložite, kako lahko Grčija eh, pomaga na tem področju tr Turčiji in obratno. Drugo vprašanje se nanaša na vpliv sirske tragedije. Mislim, da je sramotno za Evropsko unijo, da beguncem iz Sirije ne moremo bolj pomagati. Manjka nam politična rešitev pri reševanju te krize mislim, da bi morali narediti več pri zmanjševanju trpljenja sirskih beguncev, zlasti ko gre za zdravstvene probleme, epidemijo in podobno. Zanima me vaše mnenje glede tega. Potem pa še ena stvar, pravilno ste omenili beg možganov, beg zdravnikov iz Grčije. To pa ni izključno grški problem, s tem se soočajo tudi v Romuniji in Bolgariji. Gre za revne države Evropske unije. Dejstvo je, da se soočamo z ogromno, ogromnim odseljevanjem kvalificiranih delavcev, recimo na Švedsko ali pa v Združeno kraljestvo, kjer so plače precej više, kot bi jih lahko dobili doma. Ali razmišljate v neke vrsti schemi, uh, na podlagi katere bi lahko romunske, bolgarske in grške zdravnike zadržali doma. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pokroš. Zdaj pa dajem besedo ministru, da odgovori na drugi krok vprašanj. Hvala lepa, predsedujoči. Začel bi s gospodom Petaletom. Hvala lepa za vprašanje. V Grčiji smo pripravili program Zdravje v akciji, imamo namensko skupino in eh, ta dokazuje evropsko solidarnost, ki se kaže v tem, kako lahko v določenem sektorju ena država članica pomaga drugi. V tem primeru gre za specifične reforme, ki so se že začele ali pa se še bodo. Druge države članice so Grči pomagale s strokovnim znanjem. Gospod Komuca, ko se je govoril o emigraciji in tukaj potrebujemo evropsko solidarnost. Ne gre samo za Grčijo, gre za uh, tudi vse druge države, ki sprejemajo ogromne valove priseljencev. Potrebujemo ustrezno upravljanje tega vprašanja. Ko gre za sklepe sveta, želimo pokazati, kako lahko evropska solidarnost v času krize praktično pomaga. Gre za pomoč takim državam, kot je tudi Grčija. Ko gre za pacijente, situacija v Grčiji ni rožnata. Pri ranljivih skupinah, kot so rakavi, pacijenti je tako, da bi potrebovali brezplačne droge, eh, zdravila, kar pa ni lahko zagotoviti. Naslednji je odgovor gospe Estreli. Vem, da gresta naši državi v tem obdobju skozi podobne težave. Neenakost v zdravstvenem sistemu je zelo pomembno vprašanje. Jutri bom govoril skupino, ki je specializirana za enakost. Oblikujemo nacionalno mrežo za južne države, ki bo obravnavala neenakost v javnem sektorju. V času krize smo se uh, lotevali praktičnih vprašanj, ki so se nanašali na neenakost. Glede eh, evropskih programov, ki se ukvarjajo skladi za zdravje. Tukaj lahko rečem, da smo obravnavali tiste, ki so izključeni iz zdravstvenih sistemov. Želeli bi zagotoviti dostop do zdravstvenih storitev tudi tem ljudem. Zato načrtujemo, mrežo, ki bi zagotavljala minimalno zdravstveno varnost za najbolj ranljive. Tako bi se uspešno spopadli z neenakostjo pri obravnavi. Vem, da je tukaj precej težav, ko gre za nujno zdravstveno oskrbo. Tukaj nikogar ne zavrnemo, ampak ko pa gre za običajne zdravstvene storitve, pa so brezposelni skoraj da izključeni iz sistema in eh, trudimo si, eh, se zagotoviti dostop tem ljudem. Gospod Skliter, omenili ste označevanje alkoholnih proizvodov. Nič nimam proti temu. S tem se ukvarjajo druga ministrstva, pri nas ministrstvo za prehrano. Mi pa se ukvarjamo bolj s preprečevanjem, ne toliko z označevanjem. gospod Karavkles, ki dela na tem področju, bi vam lahko podal bolj jasen odgovor. Sam osebno pa podpiram take reforme in spremembe. Glede reform, ki se nanašajo na patente in nova zdravila, pa lahko rečem, da me to zelo zanima nismo še sprejeli nobenih konkretnih ukrepov. Delamo na sporozumu o kliničnih poskusih in na bolj tradicionalnih eh, stvarih. Razumem pa, kar ste povedali. Mogoče bi bila to rešitev, ki bi zmanjšala neenakost na svetovni ravni. Gre pa za zelo kompleksna zadeva, kajti za nova zdravila potrebujemo veliko denarja, veliko se vlaga. Ne vem, kako bi lahko to eh, spremenili. Me pa veseli, da slišim take predloge, vendar pa grško predsedstvo na tem ne bo delalo. Gospod Komucakos, mislim, da ste stvari predstavili take, kot dejansko so. Grško in italijansko predsedstvo, ki bo sledilo, se bosta ukvarjala s podobnimi težavami. Gre za državi, ki se obe spopadata z ogromnim priseljevanjem in to je zelo pomembno vprašanje. Tega ne moremo omejiti na nacionalno raven. Pravilno ste povedali, noben evropski državljan ne bi uh, odklonil pomoči, zdravstvene pomoči tistim, ki jo potrebujejo. V Evropi zagovarjamo te vrednote. Po svetu je dosti krat drugače. Pri nas pa se zdaj postavlja vprašanje, kako obravnavati ta, to ogromno problematično vprašanje na ravni sveta. Mislim, da bodo Evrope, se upravičujem, mislim, da bodo sklepi sveta šli v smer mobilizacije solidarnosti glede tega vprašanja tako za države, ki sprejemajo priseljence, eh, hkrati pa bomo upoštevali tudi priseljence same, tako da bodo deležni humane obravnave. Gospa Hibner, hvala lepa za vaše tople besede. trudimo se po najboljših močeh, čeprav delamo izred, v izredno zapletenih okoliščinah. Nobeni državi, nobeni vladi ne bi želel tega, kar smo prestali mi v zadnjih letih. Zdaj pa še glede starajočega se prebivalstva. V tem primeru se povečuje potreba po zdravstveni oskrbi, povišujejo se stroški in to se ne dogaja samo v državah, ki imajo memorandum o razumevanju, temveč tudi o, v drugih državah. Gre za nekaj zelo zapletenih dejavnikov. Strinjam se z vami, da bi morali to vprašanje obravnavati na evropski ravni. Starajoče se prebivalstvo je vseevropski problem. Gospod Taylor, vprašanje eh, je bilo dejansko vprašanje gospoda Davisa. Ja, onesnaževanje in kontaminacija sta problem. S tem se soočamo tudi v Atenah. Zaradi prometa, pa tudi uh, zaradi načina ogrevanja gospodinstv. Trenutno tesno sodelujemo z Ministrstvom za okolje. Vendar pa pobude na tem področju spadajo pod ministrstvo za okolje. Ministrstvo za zdravje se zaveda tveganja onesnaženega zraka za zdravje ljudi. Iščemo uh, celovito politiko za to vprašanje. To pa ni izključno grški problem, temveč problem, ki se pojavlja po vsej Evropi. Na koncu pa še gospod Pokroš. Razumem, da je situacija v Grčiji zelo težka, zato sem tudi glasoval za ta program. Če ne bi imeli tega programa, bi bilo v Grčiji še slabše, kolapsirala bi. Mnogi tega ne razumejo, ampak taka je pač realnost rekli ste, da smo izgubili ogromno eh, bruto domačega proizvoda. Če bi bankrotirali, bi ga izgubili še več, ampak nismo bankrotirali zahvaljujoč Evropski uniji. Tako da. Eh, moramo pa tudi priznati, da so Grki ogromno žrtvovali. Ogromna je brezposelnost med mladimi in ta trend gotovo moramo obrniti, zasukati ga moramo, preden izgubimo celotno generacijo. In to mora biti evropski cilj. Glede vprašanja, ki se je nanašalo na Turčjo in migracije. S Turčjo sodelujemo, smo sosedi in dejansko Eh, določena vprašanja so, ki jih ne moremo reševati brez tesnega sodelovanja s sosedi. Imamo sicer različne poglede na vprašanje Cipra, tukaj gre za okupacijo Cipra in tega ne gre pregledati, sicer pa s turškimi organi dobro sodelujemo. Veliko stvari je zlasti na uh, področju zdravja. Med njimi je raziskovalni program, eh, ki zajema sodelovanje med Grčijo, Turčijo in drugimi balganskimi državami. Turki so podpisali ogromno sporozumov z EU in z Grčijo za ponovni sprejem migrantov. Te sporazume so sicer podpisali, vendar jih ne izvajo in mislim, da bi morala Evropska unija to preučiti, kajti gre za sporazum, ki ga je podpisala Evropska unija, pa ni spoštovan. Pacto sum servanta. Torej, če nekaj podpišete, morate to spoštovati. Če tega ne spoštujete, je to velik problem. Zdaj pa še vprašanje glede zdravnikov in specializiranega osebja, ki odhaja iz države. Na ravni Evropske unije imamo skupni akcijski program, s katerim želimo obrniti ta trend. V državah, ki ste jih omenili, je stopnja brezposelnosti velika. Razlike pa so prav tako uh, velike. Recimo v Grčiji je lahko zdravnik brezposeln par let in če dobi službo, zasluži par tisočev, če pa gre v Združeno kraljestvo, lahko zasluži 6000 funtov mesečno in to je velika razlika, zato ljudje odhajajo iz Grčije. Imamo prost trg, in ljudje se odločajo po lasni vesti. To vprašanje v Grčiji preučujemo, izgubljamo ogromno specializiranega osebja. Grčija, Romunija in Bolgarija investirajo denar v izobraževanje teh ljudi. E, na koncu pa država nima koristi od teh naložb, kajti vse koristi na koncu požanejo druge države grško predsedstvo bo preučilo tudi to. Mislim, da moramo to obravnavati na evropski ravni. Hvala lepa, gospod minister Georgije. Gjadis za vašo predstavitev. Veselimo se sodelovanja v naslednjih uh, mesecih. Uh, ste država, ki prevzimate predsedovanje eh, in eh, ima ogromno eh, dolgoletno kulturno zgodovino. Vsekakor se zavedamo, kakšne žrtve ste morali vložiti v reševanje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 in če lahko stvari izboljšamo na ravni Evropske unije, je to dobro za vse nas. Dosti krat se pritožujemo, čeprav nam morda niti ne gre tako slabo. Če si pogledamo uh, druge dežele, je ponekoč še slabši, slabše. Želim vam vse dobro. Mislim, da je bila vaša predstavitev danes zelo dobra veliko uspeha vam želim. Vedno ste dobrodošli v našem odboru. Napotki, ki ste jih omenili glede uh, obravnavanja posameznih dosjejev, nam bodo koristili, ampak mi dejansko smo parlament, nismo vlada, smo parlament in delovali bomo kot tak. Hvala lepa.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 Hm? Yellow Card. Äh, dass wir jetzt beginnen können und zwar. Tako zdaj začenjamo z naslednjo točko. Gre za ugovor v skladu s členom 88.2 poslovnika. Gre za označevanje države izvora in kraja porekla. Pozval bi kolege Glenisa Vilmota, Karl Schlüter, Kati Koliotar, Sofija, Alkoni, Agnes Lebrun, da spregovorijo na to temo. Glenis Vilmot najprej. Glenis Vilmot, prosim. Nisem vas slišala. Hvala, gospod predsednik. Zdi se mi neverjetno, da imamo dejansko to razpravo. Parlament se je vedno prizadeval za Eh, označevanje države izvora, tudi kar se tiče eh, vseh faz eh, od reje do um, končne, končne, končne faze. Številni ministri iz držav člani so si prizadevali za takšno označevanje, ko smo bili priča škandalom. Prizadevamo si tudi za označevanje eh, procesirane hrane, ampak zaenkrat se pogovarjamo zgolj o sveži eh, hrani, o svežem meso, meso. S tem, ko zagotovimo ustrezno označevanje, zagotovimo tudi eh, ustrezne informacije, tako da vsi vedo, kako dolgo je meso na poti. Zakaj poskušamo sedaj ustvariti dvojni sistem, sistem na dveh ravneh za različne vrste mesa? To je brez dvoma uh, v nasprotju z zakonodajo na tem področju. Verjetno ni res, da je naprimer uh, eh, nek prašič odrastel nekje, eh, potem ko je bil tam zgolj štiri mesece ali pa nek piščanec, ko je bil tam zgolj eh, en mesec. Še vedno se moramo pogovarjati tudi o eh, mesu, ki služi za izdelavo klobas in podobnih izdelkov. Vemo, da je pritisk strani prehrambene industrije velik, tudi pritisk strani nekaterih držav članic, ampak to trenutno ni sprejemljiva rešitev za parlament in za potrošnike. 83 odstotkov potrošnikov pravi, da želijo te informacije. In to je bistvenega pomena za zagotavljanje zaupanja v industrijo, če smo seveda resni. Hvala lepa, gospod Glenis Vilmot. Naslednji je Karl Šluter. But... Strinjam se z besedami kolegice. Komisija ni želela pripraviti predloga za zmanjšanje uh, Eh, časa transporta za živali. In eh, označevanje za vsa, vse tri faze, za vsa tri mesta eh, nam omogoči tudi dostop do informacij glede transporta. Če imamo zgolj dve označevanji, potem izgubimo del teh informacij. Drugič razpravljali smo na temeljih trenutnega označevanja govedine, imamo, ker imamo vse tri kraje, vse tri faze. V oceni učinka, eh, ki jo je pripravila komisija, pa imamo popolnoma nerealistične ocene stroškov. In kljub temu, kljub temu, da imamo naprimer 10 odstotkov više cene v nekaterih primerih, si večina tega želi. In potem se sprašujem, deset odstotkov. Vsi vemo, da se je cena govedine ni povečala za deset odstotkov zaradi eh, izvirnega označevanja. Tega se zavedamo, zakaj bi bilo več za druge vrste mesa. Morda malce več za perutnino, ampak ne eh, okoli deset odstotkov. To je zgolj neresnična številka, s katero poskušajo zmanjšati podporo za te predloge. Na to se bomo pogovarjali tudi o eh, procesiranih izdelkih, obdelanih izdelkih. Če imamo naprimer 10 odstotkov mesa v neki pici in bi se pica podražila za 10 eh, odstotkov, bi moralo meso stati dvakrat več in to ne, ni realistično. Tukaj govorimo o mesu. In eh, to od vas tudi pričakujemo. Potrošniki so v veliki meri za, tudi če se bo cena povečala za 10 odstotkov. Naredite to, kar želijo potrošniki, kar želi parlament in na to bomo vsi živeli do konca svojih dni srečno. Hvala lepa. Renate Zomer. Pacajom, jih ab. Eh, se upravičujem, malce sem se zasanjala. Sem proti tej resoluciji. Bom razložila, zakaj. Resolucija se nanaša na nekaj, kar je opredeljeno z uredbo o označevanju prehrambenih izdelkov ko smo sprejemali, eh, je bilo dogovorjeno, da komisija prevzame odgovornost za učen učinka. Označevati je treba kraj porekla. Komisija naj bi ocenila, ali je to sploh izvedljivo, um, ali je to preveč drago in na podlagi tega naj bi bila sprejeta uredba. Komisija se je tega ustrezno lotila in sami smo bili nekoliko presenečeni, nismo bili vnaprej obveščeni, zakaj pravzaprav gre pri uh, ureditvi označevanja svežega mesa, uh, ki jo je pripravljala komisija, ampak uh, mislim, da je to označevanje potrebno. Če vprašamo potrošnika, kaj točno želi kupiti, če ga vprašamo, kaj vse naj bi bilo označeno, bo kupac rekel, jaz želim vse, dajte mi vse, zagotovite mi vse to. Če ga pa potem vprašamo, ali ste za to pripravljeni tudi več plačati, kajti stvari ne bodo brezplačne, potem se pa potrošnik umakne in razložija tega, jaz pač nisem razumel tako. Če je treba dodatno plačati, potem me ne zanima dodatno označevanje. Pri označevanju porekla je ravno tako interes za to ima približno 10 odstotkov potrošnikov. 40 odstotkov potrošnikov je v neki anketi povedalo, da sploh um, ne spremljajo oznak. kajti dejstvo je, da v tem primeru označevanje ne doseže svojega učinka. Potrošnik je torej zapleteno bitje. Ne moremo trditi, da so potrošniki pretirano zainteresirani za dodatno označevanje. V skladu raziskavo je označevanje države izvora šele na četrtem mestu. Najprej je varnost, potem je okus, potem je uh, uh, cena in šele na koncu država izvora. Potrošnika malce manj zanima, ali je proizvod iz Evropske unije ali ni iz Evropske unije. Zato se je premišljalo tudi o tem, ali želimo to vrstne oznake. Možnosti označevanja so povezane tudi s stroški. In eh, lahko bi imeli tudi označevanje eh, krajo zreje in pa zakola, torej samo dvostopensko označevanje. To bi bila ugodnejša možnost. Če pa imamo tristopensko eh, označevanje kraj rojstva, kraj izreje in potem kraj zakola, potem se stroški ogromno povečajo. Povečajo se upravni stroški za podjetnike in šlo bi za od 25 tisoč do 130 tisoč evrov dodatnih stroškov letno. Tukaj ne govorim o največjih podjetjih, eh, tista manjša in srednje velika, bodo še posebej prizadeta. Seveda bo potrebnega tudi več nadzora, kar spet povečuje stroške. Tukaj gre za splošno vprašanje varnosti hrane in pa prehranskih goljufij. Seveda, če se odločamo o tem, ali bomo povečali uh, nadzor, potem moramo s tem povezati tudi dodatne stroške nadzora. Kolegica, prosil bi vas, da počasi zaključite. Ja, potem pa imamo tukaj odločitev, kjer 90 odstotkov stroškov uh, nosi potrošnik. Jaz bi sama podprla smiselno eh, rešitev, ki jo je izbrala komisija. Zato vas pozivam, da zavrnete predlog resolucije. Gospa Rot Berend. Hvala, poskušala bom biti kratka. Imeli smo škandal s konskim mesom in eh, gospa Aigner je bila ministrica iz vaše vlade, gospa Zomer. Seveda bi morali eh, beležiti oznako izvora. Obstajajo različna tolmačenja glede tega, če naj oznaka izvora vsebuje eh, kraj eh, rojstva oziroma kraj vzreje. A res nekdo verjame, da če kokoš eh, nekje preživi štiri tedne, če se vzreja štiri eh, tedne, da je to tudi njen izvor. Vsi vemo, zakaj smo zagovedino eh, označili rojstvo, eh, zato ker smo imeli krizo z BSE. Vsi so želeli vedeti in ljudje še naprej želijo vedeti, odkot prihaja meso. Ni prav, da razlikujemo med temi primeri. Vsi, ki pravijo, da bo to dražje, mora to ne, morajo to dokazati. Direktorju komisije sem dejala, da je grozno, žalostno to, kaj počnete. Če si pogledamo člen 26, eh, tam vidimo, da nimate argumentacije za to, kar eh, pravite. Člen 26 je eh, jasen, kraj izvora mora biti obvezno označen. Kaj pa, naprimer, izjeme, ki jih omenjate, naprimer, faširano meso. Vsi, ki dajo takšne argumente, eh, morajo oditi iz te eh, razprave. Sama bom v Nemščini prila sporočilo, ki bo jasno določeno, zakaj gre. Hvala lepa za kratek prispevek, gospa Klas. Na kratko, prosim. Ja, kratka bom, naj vas spomnim na škandal s konjskim mesom. To ni imelo nič praviti z označevanjem. Tukaj je šlo za prevaro in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 da je komisija presegla svoj mandat. Mi seveda nismo iz tega mnenja. Pravna podlaga je 11, eh, 69.2011 oziroma natančno eh, klauzula 31, ki govori o govedini, pravi pa tudi, da se lahko eh, označevanje izvor razlikuje od tipa mesa do tipa mesa glede na karakteristiko eh, vrste živali. Obvezne zahteve se lahko zah, eh, razlikujejo glede na tip mesa. Pri tem je treba spoštovati načelo sorazmernosti in upravnega bremena. Člen 26 v devetem odstavku govori o eh, ocenah učinka, ki jih je treba pripraviti in o različnih modalnosti, ki se nanašajo na rojstvo, rejo in zakon. Glede na to pravno podlago, gospod predsednik, je komisija pripravila oceno učinka in v tem kontekstu smo sodelovali z različnimi deležniki in nacionalnimi organi. Želeli smo zagotoviti pravo ravnotežje med na eni strani potrebo po obveščanju potrošnikov o izvoru mesa in na drugi strani o dodatnih stroških, ki, kot veste, vplivajo tudi na končno ceno za potrošnike. Ocena učinka in študija, ki so izvedli zunanje strokovnjaki, sta prišli do naslednjega zaključka. Med različnimi možnostmi, ki jih imamo na mizi, je najboljša zaravnotežje med stroški in informacijami za potrošnike eh, možnost, da ohranimo države članice kot tiste, ki določajo posamezne geografske modele. Če bi vzeli model govedine rojstvo reja, in zakol eh, in primerjali ta model z modelom samo dveh faz, reje in zakola, eh, se zadeve zapletajo. Naprimer, pri, pri perutnini je eh, produkcijski cikl precej krajši in obstoječi označevalni sistemi ne dovoljujejo vzpostavitve takšnega sistema, kar bi pomenilo, da bi morali povečati upravno breme glede informacij za potrošnike, pa se je študija osredotočila na kraj vzreje. To potrjujejo tudi rezultati Eurobarometra, ki bodo objavljeni v naslednjih dneh. Res je, 88 odstotkov evropskih državljanov zahteva eh, obvezno označevanje mesa, le 47 odstotkov jih meni, da je kraj rojstva relevanten v tem kontekstu. V kontekstu dodatnih stroškov je neodvisni pos, eh, svetovalec ocenil, da bi model zagovedino, če bi ga eh, rašilili na druge vrste mesa, privedel do velikega povečanja milijarde evrov v primerjavi z ohranitvijo trenutnega dvojnega sistema reje in zakola, eh, kjer bi bili stroški zgolj 800 milijonov eh, evrov. Skoraj dvojni stroški bi torej bili, če bi želeli isti model, eh, kot ga imamo pri govedini. In veliko teh stroškov bi se preneslo na končno ceno za potrošnika. In na koncu še kaširano meso in ostanki. Izvor je lahko določen na evropski ravni ali neevropski ravni. Ti proizvodi izhajajo iz kombinacije različnih eh, delov mesa. Zaenkrat je to že mogoče v sektorju govedine. V vaši resoluciji pravite, pravite, da to ni mogoče, ampak moram dejati, da je tudi pri govedini to mogoče. Gospod predsednik komisija meni, da je ostala znotraj mandata, ki ga ima, da smo zagotovili prav ravnotežje, na eni strani zagotovili informacije potrošnikom in eh, ne previsoke stroške. In zato je bil ta predlog sprejet z večino držav članic v kontekstu postopka izvajanja. Hvala. Hvala lepa. Eh, zaključujemo s to točko. Danes popovdne glasujemo na to temo in potem februarja o tem tudi na plenarnem zasedanju. Zdaj pa pozdravljam gospoda ministra, ki že čaka. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze einzunehmen. Spoštovani kolegi in kolegice, prosim vas, da se posedete, da lahko nadaljujemo z zasedanjem po dnevnem redu. Med nami prisrčno pozdravljam ministra za razvoj podeželja in prehrano, gospoda Caftarisa. Postopek bo običajen, najprej predstavitev, ki jo pripravi minister, potem sledi krok vprašanj koordinatorjev, potem odgovori ministra, zatem pa še drugi krok vprašanj za vse preostale kolege in kolegice. Prosil bi vas, da ste kratki in jedrnati, tako da lahko vsak postavi vprašanje, ki ga želi in tudi dobil strezen odgovor. Gospod minister, zelo nas veseli, da ste danes med nami. Nekaj tem imamo na dnevnem redu, ki se nanašajo na vaše področje delovanja, med njimi tudi gensko spremenjeni organizmi, pa sadilni material in podobno. S tem se boste verjetno precej ukvarjali, pa tudi mi v sodelovanju eh, z odborom za kmetijstvo. Zdaj pa vam dajem besedo, da predstavite svojo predstavitev. Izvolite. Thank you, Mr. Grotti. Hvala, gospod Grote. Spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje, v veliko čast mi je, da sem danes tukaj v vaši sredi. Predstavljam peto grško predsedstvo Evropski, Evropske unije. Predstavljam naš delovni program za svet za kmetijstvo in ribištvo. Trenutek, v katerem Grčija predsta, prevzema predsedovanje svetu, je nenavaden. To je čas sprememb. Evropska unija se bori za to, da bi spodbujala rast konkurenčnost in zaposlovanje, še posebej med mladimi, radi bi zagotovili blaginjo za vse državljane in državljanke. Evropska unija mora ponovno potrditi svoj cilj oziroma cilje v srcih evropskih državljanov in državljank. Zagotavljanje rasti, boj proti brezposobnosti, izboljšanje gospodarske in socialne kohezije, trajnostne reforme, poglabljanje naše unije ter dograditev ekonomske in monetarne unije, obenem pa reševanje zunanjih izzivov, naprimer izziva prisiljevanja, to je okvir, v katerem dela grško predsedstvo. Pomorska politika je ena od tistih politik, ki so horizontalne narave in se nanašajo na vse naše politike. Kaj pa prednostne naloge na področju kmetijstva in ribištva? Kot vsi veste, je to zelo pomembno področje za zagotavljanje rasti in zaposlovanja. V zvezi z različnimi poročili, ki so na mizi, pri teh bomo še vedno poskušali doseči napredek. Rad bi povedal, da ta sektor zagotavlja varnost naše hrane, spoštuje naravne vire, s katerimi moramo upravljati trajnostno, če želimo, da bomo nasplošno trajnostno naravnani. ta sektor skrbi za družbo in za potrošnike. Evropa je velika izvoznica, ima zelo visoke varnostne standarde, pa tudi zelo visoke standarde proizvodnje, ki krepijo evropsko podobo. V teku je reforma skupne kmetijske politike. Želimo si bolj zelenega, učinkovitejšega pristopa. Naša prva naloga je, da zaključimo s to reformo. Komisija mora potrditi delegirane akte in kljub začetnim pomislekom bo komisija verjetno pripravila delegirane akte, ki odražajo naš politični dogovor v zvezi z novimi uredbami eh, na področju skupne kmetijske politike. Evropski parlament in Evropski svet bosta imela priložnost, da se strinjata glede tega in tako uh, bosta lahko dala evropskim kmetom možnost za razvoj. Obene moramo oceniti nekatere ukrepe skupne kmetijske politike in eh, najti tista področja, kjer lahko razmere še izboljšamo. Okrepiti moramo položaj družinskih kmetov in to v dobrobit njih samih, kot tudi v dobrobit potrošnikov. Veselimo se že poročila komisije na to temo gre za reformo zakonodaje iz leta 2007 na področju sadja in zelenjave. To je pomemben sektor ne zgolj za gospodarstvo, ne zgolj za rast Evropske unije, ampak tudi za hrano samo. V istem kontekstu grško predsedstvo načrtuje obravnavo poročila komisije na temo prihodnosti sektorja mleka po koncu uporabe kvot. Študija predlogov komisije glede revizije ukrepov za šolske programe, v katerih se eh, lahko učenci dobijo kmetijske proizvode, pa tudi eh, vprašanje otoških regij, eh, je vključena v naš akcijski načrt. Enako velja za posebno oznako za otoško kmetijstvo. Poročilo o lokalnem kmetijstvu in neposrednji prodaji. Upamo, da bo komisija podrobneje analizirala to področje in pripravila zakonodajni predlog. Ribiška politika. Politični dogovor z Evropskim parlamentom je že bil dosežen. Gre za dogovor o skupni ureditvi trgov. Naš cilj je, da bi zagotovili trajnejše upravljanje stale žirib. Če želimo dokončati to reformo, potem moramo doseči dogovor o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. namenska skupina in delovna skupina sta pokazali veliko dobre volje in pripravljenosti na delo na obeh strani v svetu in eh, v parlamentu. Radi bi dosegli napredek do marca letošnjega leta. Še ena prednostna, prednostna naloga se tiče izvajanja prepovedi završkov v kontekstu te politike smo obravnavali eh, predlog komisije, upamo, da bomo imeli dovolj časa za analizo. Pa še ribolov na odprtem morju. Pri tem moramo upoštevati konstruktivno delo parlamenta pri tem dosjeju. rastline in živali ter eh, varnost prehrambene verige. Svet je sprejel odločitev glede tega področja, ki se nanaša na zdravje rastlin in živali, na semena ter tudi na proračun. Komisija je ta svežen sprejela zato, da bi rešili kompleksna vprašanja v posameznih sektorjih. Obenjem pa so si prizadevali tudi za posodobitev zakonodajnega okvira. To je izjemno pomembno za zaupanje potrošnikov, za zagotavljanje zaupanja med poslovnimi partnerji in zagotavljanje trajnosti v proizvodni verigi. Kljub temu, da ima Evropska unija najvišjo stopnjo varnosti prehrambene verige, se včasih pojavi kakšna kriza zaradi netočnega označevanja, zaradi uh, eh, goljofi ori, uh, oziroma zaradi drugih težav. Teh pet predlogov v svežnju je še posebej pomembnih in grško predsedstvo se bo osredotočalo ravno na te. Nadaljevali bomo eh, z delom, ki sta ga pričeli prejšnji dve predsedstvi Irske in Litve upoštevali bomo napredek, ki ste ga dosegli tukaj v Evropskem parlamentu. Grško predsedstvo bo doreklo tehnična poročila na temo teh specifičnih predlogov in pripravilo kompromisno besedilo, ki bo vključevalo vse različne vidike in stališča, ki so jih izrazile države članice. Obenem bomo spremljali delo Evropskega parlamenta, zato da bi lahko prišli do konca medinstitucionalnih pogajanj, ki eh, bodo potekala tekom naslednjega sklica Evropskega parlamenta. Še posebej je tukaj pomemben predlog o eh, širjenju eh, rastlinskega materijala. Radi bi videli nov dogovor. No Vemo, da so nekateri poslanki, poslanci in poslanke ter tudi nekateri državljani izrazili pomisleke glede eh, različnih izzivov v tem predlogu. Svet pazljivo obravnava ta predlog o učinkih in posledicah. Kot sem dejal, je naš cilj posodobiti, poenostaviti svežen tehničnih ukrepov, ki veljajo že nekaj let. Seveda moramo narediti še precej, če si želimo jasnih pravil, tudi v kontekstu izvedbenih in delegiranih aktov. Glede predloga uredbe o vzreji žival, o rastlinah, moram dejati, da smo si vedno prizadevali in si še bomo naprej prizadevali za političen dogovor. Poročilo o obveznem registru eh, mesa in izvora mesa je del našega dela. Govorimo tudi o kloniranju živali v kontekstu nekaterih delov sveta. Vsi tisti, ki na tem delajo, vedo, kako občutljive so te zadeve. Krško predsedstvo se zaveda dejstva, da je odbor za okolje pred kratkim razpravljal o kloniranju živali. Še naprej bomo spremljali vaše delo. še vedno pričakujemo nekatere predloge komisije. Če jih bomo dobili dovolj zgodaj, bomo lahko pripravili tehnično analizo teh besedil. Gre za eh, hrano, ki se lahko uporabi kot zdravilo, naprimer. Radi bi tudi uskladili nekatere besedila z Lizbonsko pogodbo pričakujemo poročila komisije tudi na to temo. Veselimo se konstruktivnih razprav s komisijo. Na koncu pa še vprašanje nove evropske strategije za gost in gozdarstvo. Tekom zadnjega predsedstva smo dobili osnutke sklepov za strategijo za gozdove in te še vedno obravnavamo tudi tekom našega predsedovanja. Spoštovani gospod predsednik, člani in članice odbora, na kratko sem predstavil prednostne naloge grškega predsedstva na več različnih področjih, ki jih bomo obravnavali v naslednjih nekaj mesecih v kontekstu sveta za kmetijstvo in ribištvo. Izjemno pomembno je upoštevati tudi dejstvo, da bodo tekom našega predsedovanja potekali evropske politve. volitve. To pomeni, da lahko delamo realistično, eh, zauzeto in da lahko dosežemo dobre rezultate. Želimo si aktivnega sodelovanja z Evropskim parlamentom. To je temeljnega pomena, če želimo doseči cilje, ki smo si jih zastavili, če želimo resnično najti rešitve za svežen pomembnih občutljivih tem. Hvala za vašo pozornost. Gospod predsednik, z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanja in komentarje. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Začenjamo, kot sem predlagal prej. Gospa Rod Berend, potem kolega Komucakos, Krista Klas, Danielis in Žil Evans. Bo izpustil? Spregledal? Očitno ne. Predlagam torej, da nadaljujemo z vprašanji po tem vrstnem redu. Gospa Rod Berant, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister, predsedujoči sveta, hvala za vašo predstavitev. Dve vprašanji imam glede dveh različnih tem. To pa se nanaša na klone in na gensko spremenjene organizme. Že pred časom smo imeli predlog za posvetovanje, ki pa ni bil uspešen. Gre za proizvode kloniranih živali. Potem pa druge vprašanje, ti se nanaša na predlog Evropske komisije. Ta predlog ne vseboj ničesar glede označevanja proizvodov iz kloniranih živali. Sicer prepoveduje trženje kloniranih živali, ampak to se doslej še ni zgodilo, kaj ti klonirana žival je predraga in je čisto negospodarna. Ko govorimo o trženju, govorimo o drugi ali tretji generaciji proizvodov iz kloniranih živali. Če nam ne bo uspelo zagotoviti prepovedi trženja znotraj prehranske verige, pa se moramo dogovoriti vsaj o oznaki proizvodov iz kloniranih živali, ki bodo pripadali drugi ali tretji generaciji. Glede gensko spremenjenih organizmov pa veste, da je to vroča tema v Evropski uniji. To ste tudi sami povedali. Evropski parlament je sprejel resolucijo, ki naj bi zagotovila, da ne bi prišlo do širjenja koruze Pionir 1507. Zanima me, ali boste v tem predlogu za avtorizacijo uporabe te koruze v naslednjih mesecih govorili. Veste, da je Evropsko sodišče odločilo, da eh, komisija pri nekem drugem proizvodu ni ustrezno upoštevalo udeležbe držav članic. Zdaj pa imamo uh, priložnost, da zagotovimo udeležbo držav članic pri drugih proizvodih. Sama menim, da ne moremo dovoliti novih proizvodov, pri katerih ni mogoče zagotoviti varnosti. Proizvodi kot, proizvajalci kot je Monsanto se nanašajo predvsem na trženje v ZDA, če bo prišlo do sporazuma uh, med obima državama, bi lahko prišlo tudi do prenosa teh proizvodov v Evropsko unijo. Mene pa zanima, če se strinjate, da ravno zato koruzo pionir 157 razmišljate v smeri, da ne bi smeli izdati dovoljenja v nobenem primeru. Hvala lepa, kolegica Rod Berend. Sledi kolega Komocu Cako. Hvala lepa, gospod minister in dobrodošli v odboru za okolje, javno zdravje in varno prehrano. Ta odbor je eh, pristojen za ta tri področja, zato verjetno ne boste presenečeni, ko vam bom postavil vprašanje, ki bo povedano s tem. Omenili ste klonirane živali in vprašanja, ki jih te povzročajo in tudi težave, ki so s tem povezane. Torej, moje vprašanje se navezuje na javno zdravje. Kot vi in pa tudi vsi v Evropi vedo, vemo, neki neverjetni škandali, do katerih je prišlo v zadnjih letih, so nam dali nek eh, vtis eh, ne, negotovosti, torej tako nam kot eh, potrošnikom, glede proizvodov živalskega izvora. In to kaže tudi na to, da potrošnik potrebuje celotno informacijo v zvezi z, z izvorom eh, prehrane eh, in pa tudi sveda z eh, prehransko vrednostjo živil. Moje vprašanje je naslednje. Ali v času grškega predsedovanja razmišljate o tem, da bi izvajali politični pritisk za to, da bi prišlo do dejanskih korakov, s katerimi bi zagotovili javno zdravje v EU. V luči teh zelo pomembnih eh, političnih eh, odločitev, verjetno najpomembnejših v zgodovini Evropske unije in Evropskega parlamenta. To je resnično težko vprašanje, to je ključnega pomena za evropsko družbo. To se navezuje na pravico potrošnikov do pravilnih e, informacij v zvezi z izvorom e, in pa kakovostjo hrane. Hvala lepa. Krista Klas je naslednja. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa predsedniku sveta za predstavitev programa. Sama sem si mislila, 18. aprila bo Evropski parlament že pripravljen na volilno bitko in a, s tem se čas za naše skupne dejavnosti skrajša. Vi ste kot minister za razvoj podeželja in prehrano odgovoren za mnoga podjet, eh, področja, s katerimi se ukvarja tudi naš odbor. Omenili ste vzpostavitev skupne kmetijske politike. O tem bo več povedal odbor za kmetijstvo. Pričakujemo delegirane akte. Verjetno bi lahko več povedali tudi o ozelenitvi. Mnenja na tem področju so različna. Moje osebno mnenje kot članice eh, odbora za okolje lahko rečem, da ozelenitev ne pomeni hkrati tudi prenehanje uporabe določenega področja. Dotaknila bi se še uporabe kmetijskih površin, ki se uporabljajo kot za proizvajanje energije. V Evropskem parlamentu smo končali razpravo o politiki uh, biogoriv. Eh, in tudi pogajanja o predlogu sveta na tem področju so bila neuspešna. Kako je z vašimi načrti glede tega? Ali se boste te teme še enkrat lotili? Ta tema je za vse odločilna, ko govorimo o biogorivih. Želimo doseči, da bomo čim prej dobili uporaben predlog tudi, ko gre za uporabo biomase v Evropi. Če želimo proizvajati lasno energijo, potrebujemo ustrezen objektivn pogled na uporabo kmetijskih zemlišč. Zanima nas tudi, kaj namerava glede tega postoriti eh, grško predsedstvo ali pa to pomeni, da se bo s tem ukvarjalo naslednje predsedstvo. Potem ste omenili tudi rastlinski razmnoževalni material. Pri nas se s tem ukvarja predvsem odbor za kmetijstvo. Predvsej uredb je treba sprejeti na tem področju, zato me zanima, zakaj smo pod takim časovnim pritiskom. Omogočite nam dovolj časa za ustrezna pogajanja, za zakaj je zdaj kar naenkrat vse tako nujno, zakaj moramo stvari tako hitro zaključiti. Želim vam čim več uspeha pri predsedovanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Krista Klas sledi Spiro Stanelis. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedojoči. Gospod minister, dobrodošli v našem odboru. Upam, da bo grško predsedstvo konstruktivno in učinkovito pri obravnavanju številnih vprašanj, ki se navezujejo na naš evropski dom. Gospod minister. veste, da kar se tiče vprašanja o zelenitve, rezultati niso bili tako uspešni, kot smo pričakovali in upali. Torej, spričo te realnosti in eh, tudi glede na vašo osebno eh, dojemljivost za to vprašanje, me zanima, Kaj eh, namerava grško predsedstvo narediti tudi glede implementacije um, teh uh, zakonodajnih aktov, ki uh, so pred vami? Kako nameravate podpreti ukrepe za boj proti uh, podnebnim spremembam in uh, za zaščito okolja? kako nameravate uporabiti mehanizme in orodja, ki jih imate na voljo za podporo eh, kmetovalcem, zlasti mladim. Kako nameravate preobraziti inovativno znanje v storitve in znanje, ki je tako pomankljivo v številnih državah? in ki zlasti označuje znanje, ki je obstajalo v prejšnjih generacijah. Hvala lepa. Dank, Jill Evans. Hvala, Jill Evans. Thank you. Um, thank you, minister. Hvala lepa, gospod minister, za zelo izčrpno predstavitev. Opazila sem, da je eno od vaših sporočil tudi to, da moramo delati eh, eh, bolj tesno z potrošniki in v zadnjih mesecih sta se v mojem volilnem okrožju izkristalizirati dve vprašanje in sicer omenili ste e, torej gensko spremenjene organizme, pa tudi e, semena in sadike. In e, k vprašanju GSO-jev bi se želela vrniti prav prejšnji četrtek, ki je Evropski parlament z veliko večino glasoval za rezolucijo moje skupine zelenih, s katero se je zavrnil predlog za uporabo gensko spremenjene koruze Pionir 1507. Torej, veste tudi, da je Evropsko sodišče odločilo uh, glede eh, v primeru Amflora, da je komisija delovala nezakonito, zato ker se ni posvetovala z eh, zadevnim odborom in ni se tudi eh, ponovno posvetovala po prvem glasovanju. Sedaj je jasno, da potem, ko je bil predlog spremenjen po glasovanju, mora biti vrnjen v ponovno obravnavo in o njem je treba ponovno glasovati. E, kaže, da je predsedstvo sedaj za prihodni e, svet ECOFIN pod točko A to uvrstilo na dnevni red. Sedaj pa me zanima, zakaj predsedstvo ni najprej prosilo eh, komisije, da bi eh, spremenjen predlog posredovali regulativnemu odboru, eh, kar bi moralo storiti. Mislim, da je odbor za kmetijstvo tisti, ki bi moral obravnavati to vprašanje. Morali bi imeti razpravo in Grčija je eh, zauzela zelo uh, trdno stališče glede podobnih vprašanj, zato prosimo, da tudi tu storite na to. Hvala, Pilar Jozo, potem gospod Florence, pa še Krisologoros. Hvala lepa, gospod minister, za vaša pojasnila in za predstavitev tega zelo zgoščenega programa. Uh, in upam, da boste imeli zelo uspešno predsedovanje Evropski uniji. Eh, glede eh, teh eh, dveh eh, pogojev, torej vi ste istočasno eh, minister za varnost prehrane in minister za kmetijstvo in razvoj podeželja, torej zato imate verjetno zelo dober pregled nad vsemi temi vprašanji. Vemo, da je varnost prehrane v Evropi izjemna, imamo zakonodajo, ki je zelo ambiciozna in po mojem mnenju je to najboljša zakonodaja na svetu. Eh, s katero se lahko eh, soočamo, s katero koli težavo na področju prehrane. Seveda pa eh, ne moremo preprečati niti goljufij, niti prekrškov, kajti poznamo oboje. Želela pa bi vam postaviti nekaj vprašanj. Naprimer, pri prehrambeni varnosti smo zelo strogi v naši zakonodaji ampak zelo pogosto se pojavlja težava, ki jo dobro poznate, kajti tudi vi prihajate iz južne države, kot tudi jaz. E, vemo, da se e, nekatere težave, s katerimi se mi soočamo, e, ne pojavljajo drugot, naprimer na severu. In sicer se to navezuje na celo vrsto proizvodov, ki so nam lastni. Naprimer, v moji državi bi eh, kmetje želeli eh, določena, določene odgovore na določena vprašanja. In eh, mi smo zelo zadovoljni in zelo ponosni na določene rešitve, ki smo jih najdli. Kar se tiče označevanja mesa, torej mesa v obliki sestavin, me zanima vaše mnenje, eh, kajti zakonodaja, ki zahteva, da meso označujemo kot sestavino, mislim, da ni rešitev eh, za težave, ki smo jih naprimer imeli s konskim mesom. In prav tako je to tudi uh, določba, ki je zelo, zelo zapletena. Uh, In eh, strinjam se tudi s tem, kar je povedala eh, generalna direktorica Sanka, gospa Satori, na to temo. Torej, kar se tiče predelanih eh, proizvodov, imeli smo razpravo, ki je zelo težka in verjetno bo ta razprava itak prenešena na naslednjo zakonodajno obdobje. To se nanaša na različne tipe eh, uredb. Tu imamo eh, celo vrsto razprav, ki so pomešane, eh, torej biološka pridelava in celo vrsto drugih tem. Prav tako pa se to meša tudi z razpravami o malih proizvajalcih. Torej, glede slednjih me zanima vaše mnenje. Kako opredelimo malega proizvajalca, kako om, opredelimo nekoga, ki eh, na lokalni ravni, na lokalni, na obrtniški skoraj da način eh, proizvaja. Kajti eh, seveda vemo, da imamo veliko, velike multinacionalna podjetja, ampak 80 odstotkov podjetij mm, pa je srednjih in majhnih. Maj, zakonodaja je na tem področju zelo šipka in ne vključuje nekatere vrste podjetij in zato me zanima, kaj se dogaja s tem trgom, ki je pravzaprav eh, izključen iz eh, kakršnega koli nadzora. Torej, eh, bojim se, da bo to ustvarilo paralelni trg. Hvala. Najprej gospod Florenc, potem pa gremo naprej. Gospod minister, upam, da me lahko slišite. Najprej bi vas lepo pozdravil in tudi kot Nemec povedal, da me veseli, da ste prav vi prevzeli predsedovanje. Vsekakor vas bom pri tem podpiral. Eno vprašanje imam, ki se vedno znova postavlja. V Evropi smo že mnoge stvari sprejeli enotno, veliko stvari smo prenesli na nacionalno raven. No, ampak dejstvo je, da ne potrebujemo vedno najvišjih standardov, imeti moramo enotne standarde. Ali veste, kakšna je razlika pri uh, varstvu rastlin v Nemčiji, uh, na nizozemskem in podobno? Potem se lahko vprašate, ali so mogoče organizirali kakšno skupno konferenco. Tako bi lahko uh, zbirali zamisli. Gremo naprej. Hvala lepa za besedo. Mislim, da eh, so kolegi sprožili kar precej zelo pomembnih vprašanj, gospod minister. Vprašanje eh, gensko spremenjenih organizmov, eh, koruze 1507 in tako dalje. Na to se moramo odzvati zelo hitro in ne moremo pod grškim predsedovanjem odpreti vrat še za druge gensko spremenjene organizme po vseh teh letih trdega dela na to temo. Prav tako imamo tudi vprašanje glede medu. Proizvajalci in potrošniki medu so sedaj prizadeti s to odločitvijo parlamenta, s, katerim, eh, s katero se spremenjuje vsebnost medu in svet bo moral o tem razpravljati in nam dati odgovore. To je zelo resno vprašanje v kontekstu eh, dialoga z druženimi državami. Radi bi slišali eh, mnenje predsedstva sveta na to temo. prav tako ne zanima, eh, kaj se dogaja z proizvodi kloniranih eh, živali, kakšna je vaša strategija. Veste, da eh, Združene države izvajo velike pritiske na Evropsko unijo, torej da ne bi označevali izvora teh proizvodov. Torej želeli bi uh, ažurirane informacije o tem, kaj se dogaja na, na to temo. Prav tako me zanima tudi naslednje. Zanima me, če ste pregledali prepoved novih eh, nikotinskih zdravil. Zanima me, če temu v svetu sledite in če države članice to tudi izvajajo ali ne in če imate v tem kakšne podrobne informacije. Hvala gospod Krisogelo za vaše vprašanje. Zdaj pa dajem besedo ministru, da odgovori. Hvala lepa za eh, ta zelo zanimiva vprašanja. Naj začnem z bolj splošnimi temami. Kot naprimer splošne proizvodni postopki, eh, nova eh, skupna kmetijska politika in tako dalje. Na to pa bom nadaljeval z bolj specifičnimi vprašanji eh, kloniranih živali, medu in gensko spremenjenih organizmov. Torej naj začnem z bolj splošnimi vprašanji kot vsi vemo, tudi v majhnih državah v Evropi, naprimer v državi kot je Grčija, eh, je tako zelo veliko različnih okoli in tako veliko različnih visokokakovostnih proizvodov. Če si pogledamo samo kmetijstvo v Grčiji, vidimo, da je to zelo drugačno, če je na nekem grškem otoku eh, ali na neki planoti ali v gorah in tako dalje. Načelo se prav tako uporablja za druge države Evropske unije, seveda. Eh, tako velike razlike so pri proizvajanju živil v Evropski uniji. In to je tudi prednost. Evropa ima tudi možnost podpirati to obliko pridelave visoko kakovostnih proizvodov. Evropa želi podpirati um, torej, um, geografske oznake in podobno. Sedaj bomo imeli tudi oznake eh, za eh, tradicionalne evropske proizvode, za proizvode, eh, ki so proizvedeni v gorah in tako dalje. Na ta način lahko imamo strategijo, s katero podpremo mm, ukrepe za doseganje teh ciljev in na neformalnem svetu v Atenah pod grčkim predsedstvom 4. do 6. decembra bo to tudi predmet razprave. Pogledali si bomo, kako se lahko pravijo strateške prednosti raznolikosti pri proizvodni, ki se odraža v raznolikosti proizvodov in kako lahko to um, kako lahko to uporabimo kot uh, strateški adut eh, napram uh, konkurentom. Kar se tiče vprašanja gospoda Danelja, mislim, da je uh, skupni imenovalec te politike, o kateri smo se vsi skupaj odločili, in ta, ta kaže na to, da bodo uh, Eh, resna evropska sredstva uložena v podporo evropski, eh, evropskemu kmetijstvu. Želimo podpirati ozelenitev in to bi še posebej podčrtal. Prav tako želimo podpreti mlade kmetovalce. Ne pozabimo, da je staranje kmečkega prebivalstva nekaj, kar ima učinek na celotno evropsko proizvodnjo. In ne sme nas presenetiti tudi to, da eh, večina eh, sredstev eh, nove SKP mora biti namenjena mladim kmetovalcem, kajti kot vsi vemo, lahko uspemo z kmetovanjem, z manj eh, vode, manj energije eh, in eh, manj. Um, Gnojil, ampak ne moremo pa kmetovati brez kmetovalcev. Kar se tiče drugih izzivov, ki jih obravnavamo v novi SKP, Pogledali smo naprimer eh, bolj eh, natančno v odnose med eh, potrebami potrošnikov in proizvajalcev. Želimo dobro hrano in v okviru obzorja 2020 se želimo pripraviti tudi na podnebne spremembe. Ne gre samo za to, da jih želimo omejiti ali omiliti, moramo biti pripravljeni na to, da se z njimi soočimo. In kot grški minister za kmetijstvo bi želel povedati to, da moja država eh, dejansko že čuti te spremembe in te imajo tudi učinek eh, in vpliv na kmetijstvo. Naprimer, drevesa eh, več ne, ne obrodijo sadov, kajti določene žuželke več ne pridejo in ne opravijo svojega dela. E, torej, e, raziskave, razvoj, uporaba naravnega okolja in tako dalje je bogatstvo, ki ga je treba uporabiti v prihodnosti in bolje uporabiti kot sedaj. Treba je uporabiti vse, vsa urodja, naj si bo to, to raziskave, um, razvoj, izobraževanje in tako dalje. Uh, treba je tudi prenesti to znanje na kmetovalce. In novo orodje na evropski ravni so ti inovativni grozdi, kjer so vsi deležniki del tega postopka, torej to so lahko uvozniki, distributeri in tako dalje, lahko izmenjajo svoje izkušnje in znanje. Glede bolj specifičnega vprašanja um, SKP o zelenitve, torej uh, namen uh, SKP je, da se uporabi 30 odstotkov verov, Eh, na eh, praksah, ki so okolju prijazne. To je pomembna odločitev in kaže na to, da inštitucije Evropske unije eh, poslušajo sporočila družbe in zlasti prihodne generacije, kajti to, to pomeni trajnost. Moramo prisluhniti tistim, ki predstavljajo prihodne generacije prav tako potrebujemo eh, čisto vodo, eh, čisto zemljo in moramo tudi eh, biti sposobni proizvajati hrano. Vse odločitve v okviru SKP kažejo na to, kako lahko te cilje dosežemo. Naprimer, SKP pravi, moramo imeti rotacijo kolobarjenje to pomeni, da ne smemo vse čas na isti zemlji predelovati istega eh, pridelka. Vsi vemo, da je to bolj trajnostni način kot monokulture. Prav tako potrebujemo tudi um, dolgo trajne uh, rastline, ker je to bolje kot um, enoletnice. moramo tudi povišati subvencije kmetovalcev, ki to delajo. Ko govorimo o krmi v Evropi in pa o prehrani v Evropi, ne gre zgolj za to, da eh, pridelujemo hrano za potrošnike in da eh, pripomoremo k izboljšanju sredozemskega eh, režima prehrane, ki je itak najboljši. Gre za to, da moramo tudi, naprimer, omejiti stroške uvoza. Uh, Eh, potrebnih snovi, kot so naprimer kemična gnojila. Lahko to tudi eh, nadomestimo z naravnimi gnojili. Vemo, da nekatere rastline lahko služijo kot naravno gnojilo. Glede um, biološkega kmetovanja eh, majhnih in srednje velikih podjetij in proizvajalcev, kot rečeno, v okviru SKP smo poskušali pomagati tem eh, podjetjem z poenostavitvijo upravnih postopkov. Novi postopki so uvedeni za eh, proizvajalce, naprimer, ki imajo manj kot toliko zaposlenih ali ki eh, prejemajo manj kot določen znesek Eh, subvencij, eh, kar se tiče eh, kratkih dobavnih verik, trgov, tržnic, kjer mali proizvajalci lahko neposredno prodajo svoje predelke in tako dalje. Torej vse to so korake, ki gredo v smer, ki ste jo omenili, v smer podpore majhnim kmetovalcem. To je del tradicije in to je tudi eh, del spektra eh, evropskega kmetovanja. Nemški uh, poslanec je postavil zelo kompleksno vprašanje. Ponovil bom, e, preprostejša je določba, lažje jo je uresničiti in lažje jo bo tudi mali kmetovalec razumel. Če bo e, e, zakonodaja zapletena, potem jo bodo lažje izvajali veliki kmetovalci, velika podjetja. Ko gre za uh, horizontalne reforme. E, tu se bomo soočali z e, situacijami, kjer bodo države imele specifične težave pri uresničevanju. Naprimer, če si e, pogledamo um, iz, obveznost izkrcevanja pri uh, znotraj um, skupne um, ribiške politike, uh, naprimer država, ki sledi temu postopku, eh, lahko preprosto eh, izvaja eh, to zakonodajo. V moji državi imamo 30 do 40 različnih vrst rib, imamo 150 različnih pristanišč in lahko si predstavljate, kako težko bo to uredbo izvajati. Torej, ne smemo uh, trošiti denarja samo zato, da lahko uh, izdamo certifikat za en kilogram rib. Torej, bolj specifična vprašanja, ki ste jih postavili v zvezi s kloniranimi uh, živalmi, to so vprašanja, ki nas vse zadevajo. O tem sem nakratko že spregovoril prej, ampak um, mislim, da je bila razprava uh, 19. decembra je komisija posredovala ta predlog in v svetu še ni prišlo do razprave na to temo. Ampak eh, te razprave se bodo kmalo začele. Žal nimam eh, še veliko zapovedati v imenu sveta kot takega. Kot rečeno, predsedstvo želi nadaljevati uh, s delom in uh, datumi so že določeni za te sestanke. Kar se tiče GSO-jo, to je zelo pomembno vprašanje. Pomembno je za družbo. Kot dobro veste, od 2010 nobena sorta GSO ni bila. Um, ni, ni bila dovoljena za pridelavo v, Evropo, v Evropi. Ta krompir, amflora, ki ste ga omenili, eh, torej ta, to dovoljenje je bilo, um, je bilo uh, razveljavljeno decembra. In uh, verjetno uh, nekaj let še ne bo prišlo niti, no, niti do zahtevka za obnovo eh, tega dovoljenja. Kar se tiče koruze 1507, to je zelo specifičen primer. Komisija je podala predlog, eh, torej po tej eh, sodbi sodišča in v Koreperju sledimo postopku. Danes eh, to obravnavamo na tehnični eh, ravni in na to v petek na ravni koreperja. Eh, gledamo tudi, kakšni so nameni držav glede glasovanja. To so specifični postopki, ki so predvideni v poslovniku sveta. In predsedstvo tu nima nobene druge možnosti, kot da pa sledi tem pravilom in jih spoštuje. glede eh, svežnja v zvezi z varnostjo živali. Želim biti kar se da izčrpan v mojih eh, odgovorih, zato si bom vzel še nekaj minut, če dovolite. Torej, eh, svežen o varnih živalih in rastlinah. Tu bo grško predsedstvo delalo z roko v roki z parlamentom in svetom za prihodni dogovor. Zelo dobro se zavedamo vseh pomislekov, ki so jih nekateri poslanci izrazili, pa tudi politične skupine. In zavedamo se izzivov, ki jih ta predlog predstavlja. Parlament eh, je bil zelo jasen v svojih stališčih glede eh, potencijalnih eh, posledic. Moramo posodobiti in poenostaviti različne tehnične ukrepe, ki uh, že nekaj let eh, niso več optimalne. To zahteva veliko dela, zato da lahko zagotovimo jasnost pravil in tudi pravno varnost. Torej, ne glede na to, ali bo to, eh, na to uresničeno z izvedbenimi ali delegiranimi akti, je to za grško predsedstvo zelo resno vprašanje in to bomo obravnavali eh, z uporabo vseh, eh, vsega časa, ki ga imamo na voljo eh, v, našem, v času našega predsedovanja. Hvala lepa, bom zaključil. Hvala lepa, gospod minister. Še bomo imeli priložnost, da se srečamo v naslednjih mesecih in obravnavamo katerega od zadevnih dosjejev. Mi smo odbor za okolje, zakonodajen odbor, kar nekaj tem moramo še obdelati. Dosti krat uh, eh, nam zmanjka kontinuitete, pa začenjamo vedno znova. Vam pa želim veliko uspeha pri predsedovanju, gre dejansko za pravi maraton. Razdalja je sicer enaka, ampak na voljo imate manj časa. Mi delamo samo do konca aprila, potem pa sledijo evropske volitve. Želim vam torej veliko uspeha. E, veseli me, da je Grčija prevzela predsedovanje, veseli me, da se stvari tam izboljšujejo kar nekaj težkih stvari ste morali postoriti za izhod iz krize. No, dejstvo je, da sam tudi zasebno rad dopustujem v Grči, ampak dejansko gre tudi za eno najstarejših demokracij. Zato vam želim vse najboljše pri predsedovanju, enako pa želim tudi vaši državi.